Hello. May welcome to everybody. We can start now. Dobar dan, lahko vse pozdravim. Lahko kar začnemo. Ni nas ravno veliko, ampak upam, da se nam bo drugi kolegi še pridružili. Nadaljevala pa bom v italijanščini. Dragi kolegi, ali si lahko, prosim, nadenete slušalke? Thank you. Who is that? dal, dal, dal. Eccoci, ok. Allora, intanto eh, se non ci sono obiezioni. Eh. C'è torej, ni nobenih pripomp, je sprejet dnevni red. Dobar dan, tudi Sabina je prišla, odlično. Imamo uh, tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, portugalščino, finščino, litvanščino, estonščino, češčino, mađarščino, poščino, slovenščino, slovaščino, bulgarščino in romunščino. Ta seja se preda, predvaja preko spleta. In zdaj še kratko obvestilo. Dobro veste, da je računsko sodišče predstavilo poročilo v zvezi z programi na temo uspešnosti eh, in sicer se to nanaša na leto 2016. 29. Eh, torej jutri eh, do povdne bo predstavitev v odboru za proračunski nadzor. Poročevalec je kolega Vogan in tudi mi eh, smo želeli eh, predstavitev, vendar pa zaenkrat eh, nismo našli ustreznega termina, tako da bomo to storili v začetku leta 2017. Ampak razrešnica za, leta, za leto 2015, glede tega bom predlagala predlog spremembe, ki se nanaša ravno na zaključke Eh, poročila Evropskega računskega sodišča, kajti spomniti je potrebno, da eh, cilji eh, izobraževanja niso samo kvantitativni, ampak da je potrebno upoštevati tudi druge kazalnike. Sekretarjat preverja, kdaj bi lahko bila pred, bilo predstavljeno to poročilo tudi v našem odboru. Naj vas spomnim tudi, da se bomo pri prihodnji seji sestali z komisarjem Navračičem in tudi to bo dobra priložnost za razpravo. Naj vas eh, spomnim tudi, najbrž ste si vsi prebrali zaključke sveta ministrov za kulturo in eh, izobraževanje. In eh, naj vas eh, spomnim, eh, da je bil sprejet načrt eh, za eh, Evropsko eh, leto kulturne dediščine za leto 2018. Potem pa naj vas eh, spomnim tudi, da smo eh, prosili tudi, da bi lahko nadaljevali z projektom e-izkaznice za eh, študente. Eh, In to se mi zdi dober projekt. Eh, mislim pa, eh, da eh, je bila podana tudi zahteva, da bi bila kultura bolje zastopana v Evropskem skladu za strateška vlaganja, torej v okviru Junkarjevega načrta. Dobro, sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu in smo pri tretji točki. To je predstavitev ankete, ki je bila naročena v Evropskem parlamentu in sicer gre za eh, ankete, anketo o nagradi Lux. O eh, rezultatih eh, teh zadnjih eh, deset let. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so bili izjemno dejavni na tem področju v zadnjih dneh. Zelo dobro veste, da eh, imamo to pobudo eh, Lux Price, eh, ki eh, nam je zelo pri srcu. Evropski parlament je edini parlament, ki eh, podaljuje eh, takšno nagrado in to eh, je tudi način, da se približamo našim državljanom. Gre eh, za obravnavanje evropske problematike in šele od leta 2012 naprej imamo tako imenovane dneve Lux filma mm, in to lahko uspodbujamo vsi v naših državah članicah, pa tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Na koncu so izbrani trije eh, finalisti in eh, ti eh, trije filmi so potem predstavljeni v štirih eh, jezikih eh, po vsej Evropi. In čestitamo vsem eh, trem eh, finalistom, še prav posebej zmagovalcu. Eh, gre za film Tony Erdman. Eh, Marena Adeja, eh, potem pa sta bila tukaj eh, še dva uh, druga filma in sicer A Penžu v Helezije, Lejle Buzit in Mavide Horžet, uh, Kloda Baraja. To, uh, sta, to so čudoviti primeri kulturne raznolikosti in uh, kreativnosti. Zahvaljujem se generalnemu direktoratu eh, za eh, komunikacijo za pripravo te ankete, ki je že bila predstavljena v odboru eh, za proračunski nadzor. Sodelovali smo tudi pri tej seji, vsi seveda se tega nismo mogli udeležiti zaradi različnih obveznosti, ampak zahvaljujem se tistim kolegom, Eh, ki ste bili prisotni in eh, nekateri kolegi so na koncu izrazili svoje začudenje glede te eh, nagrade in na koncu smo kot predsednica Gresle dejali, da je ta pobuda zelo pomembna. Uh, zgolj uh, eno osamljeno mnenje je bilo, da uh, ta uh, nagrada pravzaprav nima smisla. Um, potrebujemo konkretne predloge za boljšo promocijo te nagrade in uh, te uh, predloge bomo podali tudi v našem odboru. Zahvaljujem se. za današnjo predstavitev. Uh, Olivier Parne in pa. Gospod Prvini boste predstavila uh, to uh, anketo, seveda pa uh, bomo potem lahko imeli tudi razpravo. Seveda pa uh, nimamo uh, dovolj uh, časa uh, za uh, poglobljeno razpravo, udeliž pa je uh, umejena in tudi nekateri poslanci so odgovorili na to anketo. Sedaj pa vam dajem besedo, da predstavite raziskavo in najlepša hvala, da ste tukaj. Alan, torej bo predstavil to anketo. Je vous prie de d'abord de bien vouloir excuser notre directeur Steve Clark. Alain Crespini, eh, Steven Clark je nažalost eh, zbolel, zato ga danes eh, tukaj zastopim. Rad bi predstavil rezultate ankete, ki je bila predstavljena in sicer glede na razrešnico. Gre za to, kako poznana je ta nagrada in kako je sprejeta v državah članicah. Olivier Parne pa bo kasneje spregovoril o uh, sami metodologiji. Uh, eh, GD.com eh, uh, je najel uh, TNS Opinion za to, da uh, pripravi kvantitativno in kvalitativno uh, anketo. Vse države članice so dobile povabilo, da odgovorijo na uh, to uh, anketo. 137 eh, članov je sodelovalo, to je 10 eh, odstotkov, kar je kar eh, visoka številka za to vrstno študijo. Gre za različne politične skupine, za vse države članice in za ustrezno zastopanost moških in žensk. Kar zadeva kvalitativno oceno, je 42 poslancev Evropskega parlamenta dobilo. Um, ta uh, vprašalnik uh, in uh, 17 uh, jih uh, je sodelovalo tudi pri intervjuju. Naj vam povem, uh, kakšni so bili rezultati. Uh, torej, uh, nagrada Lux je zelo dobro uh, poznana, 98 odstotkov. Uh, vprašanih je že eh, poznalo to eh, nagrado in 93 eh, odstotkov jih je poznalo njeno ime. Poslanci zelo dobro razumejo, kakšen je smisel te nagrade. 75 odstotkov vprašanih meni, da uspodbuja kulturno in jezikovno raznolikost in 70 odstotkov meni, da uspodbuja gledanje evropskih filmov v 24 uradnih jezikih Evropske unije. Gre tudi za instrument eh, za evropsko diplomacijo in poleg tega eh, pripomore k vzpostavljanju eh, platforme za izmenjavo mnen. Kar pa zadeva bolj negativno mnenje, menijo, da proces eh, izbire filmov ni dovolj eh, objektiven eh, in vprašani so menili, da je nagrada učinkovita, da uspodbuja evropsko raznolikost in pa da predstavlja evropske vrednote. Za predstavnike kinematografije je ta nagrada nekaj edinstvenega menijo, da gre za prestižno nagrado, da je postopek izbire pregleden in pa profesionalen. E, torej, e, vsi zelo dobro razumejo, kaj e, nagrada Lux Price pomeni. E, gre za uspodbujanje e, gledanja evropskih filmov, predvsem pa filmov z e, podnapisi. Podanje naj bi bili tudi določeni predlogi za izboljšanje eh, te nagrade. Potrebno je izboljšati preglednost z eh, boljšo komunikacijo znotraj eh, parlamenta. Potrebno je izboljšati tudi zunanjo komunikacijo, predvsem za predstavniki kinematografije. Poleg tega je potrebno zajeti širšo publiko, kot je dejala že gospa predsedojoča in potrebno je zajeti eh, večje število žanrov. Eh, recimo eh, komedijo smo imeli letos z filmom Tonija Erdmana. Najlepša hvala. Olivier Prne bo najbrž tudi želel besedo. Ničesar posebnega ne želim dodati, vendar pa sem vam na voljo, če imate vprašanje v zvezi z metodologijo. Dobro, najlepša hvala. Torej, Sedaj pa uh, dajem besedo eh, koordinatorjem in kolegom, uh, eh, drugoli pač besedo želi, kajti ni nas ravno veliko. Savine Ferhajen. Ja, ja, najprej najlepša hvala za to študijo. Razmeroma dolgo smo čakali na njo. Eh, slišali smo že eh, kritike odbora, ki je zahteval to študijo, da je zelo dolgo trajalo, da je bila to študija tudi dejansko predložena. Eh, mislim, da je to potrditev tega, kar smo tukaj v odboru za kulturo že odnegdaj poudarjali, da gre tukaj za pomembno in zelo priznano nagrado. Vsi kolegi na to ne gledajo tako. 8 odstotkov kolegov meni, da to ni učinkovita nagrada, vendar pa mislim, da je študija pokazala, da velik del, zelo velika večina eh, to eh, nagrado le eh, priznava in da je ta nagrada pomembna za kulturno raznolikost, za vzpodbujanje jezikovne raznolikosti in da je pomembna tudi za dostop do evropskih umetniških del. Nadaljevali bomo tudi z razpravo eh, v eh, odborih, ki se ukvarjajo s finančnimi zadevami, če se previdno izrazim in mislim, da nam bo ta študija pri tem zelo pomagala. Najlepša hvala. Razmisliti moramo tudi o eh, večji odprtosti, o tem, kako bolje predstaviti to nagrado, kako bolje sodelovati z drugimi deležniki. V preteklosti smo skušali vzpostaviti tesne stike eh, z eh, drugimi podobnimi eh, organizacijami kot z Evropsko akademijo za film in tako naprej, tako da bi to, tej nagradi dali širšo legitimacijo in da bi zajeli širšo publiko. Mislim, da lahko tudi vsak poslanec stori še precej več. Nekateri kolegi eh, vem, eh, da si zato že prizadevajo, kot tudi jaz sama v eh, domačih eh, kinodvoranah smo te filme predvajali že preden je bila podeljena ta nagrada, potem smo eh, omogočili eh, tudi eh, gledalcem, da so glasovali za svoj najljubši film in mislim, da gre tukaj za lastne pobude posameznih poslancev. Mislim, da bi tudi tisti kolegi, ki tega dosled niso počeli, lahko ta postopek vključili za promocije v lastnih državah. Najlepša hvala in uh, upam, eh, da bomo tako lahko enkrat za vse le zaključili to uh, vedno znova ponavljajočo se razpravo o nagradi Lux Price. Ja, gre za to, kako uspodbujati to nagrado, kako je zagovarjati. Mislim, da smo naredili pomemben korak naprej. Julie Ward. Mm, ne želim prav veliko dodati ampak v Združenem kraljestvu eh, letos eh, tega, eh, teh filmov ni predvajala le ena izmed prestižnih kinodvoran v Londonu, ampak tudi regionalna kinodvorana v Licu. Torej mislim, da gre tukaj za uh, velik napredek za filmsko nagrado Lux. In uh, poleg tega je na ta način spostavljena tudi politična povezava. Rada bi uh, poudarila, da lahko katalog Evropskega parlamenta uporabljamo uh, kot uh, tatoteko za učenje obstaja odličen izobraževalni eh, program, ki je mladim z invalidnostjo zagotovil dostop eh, do informacij eh, tudi o filmski nagradi Lux in mislim, da je to pomembno za obogatitev ponudbe filmov v Ljubljani. Evropski uniji in ta katalog Federfem zares predstavlja dober poskus. Torej mislim, da moramo poskrbeti za večjo ozaveščenost, da moramo uh, to uh, filmsko nagrado oziroma te filme uporabljati kot uh, eh, ver izobraževanja. Tukaj gre za pomemben navdih, uh, za, uh, ki lahko pomaga pri iskanju identitete, pri spod, po, spopadanju z skupnimi izzivi in tako naprej. Torej, če eh, lahko eh, gradimo na tem, eh, bo to zagotovo dobro. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne? Naj dodam še dvoje. Številne države so predvajale te filme v različnih mestih, kot je dejala tudi eh, Julie Ward. Mogoče bi bilo zanimivo preveriti, katere eh, države eh, so ti filme predvajale eh, v različnih mestih, katere ne in tako naprej. Pomembni so tudi uradi Evropskega parlamenta v državih, državah članicah. Ti uradi se morajo mobilizirati, vključiti tudi poslance v mojem uh, mestu uh, Rimu uh, smo veliko pozornosti namenili uh, trem uh, finalistom. Mogoče je potrebno razmisliti tudi o spremembi določil. Ne vem, ali se to zgodilo tudi pri vas, ampak včasih se zgodi, da producenti posameznih filmov ne dovolijo, da se film predvaja dokler ni predvajen v okviru dnevov Lux. Eh, zdi se mi zelo pomembno in to je moj eh, predlog, da eh, bi morali vsi dovoliti predvajanje filmov že pred otvoritvijo dnevov Lux, kajti gre za pomembno promocijo, gre tudi za predvajanje vseh štirih jezikih in zelo pomembno je, da da se ti filmi predvajajo že prej, če tudi se šele kasneje potem predaje, predvajajo tudi v uh, kinodvoranah. In potem eh, so na voljo tudi eh, DVD-ji. Letos jih je bilo zelo malo in kolegi so se pritoževali, kajti številni se niso mogli udeležiti predvajanja v prostorih Evropskega parlamenta in so si želeli ta film ogledati oziroma ti filme ogledati na DVD-ju. Želite še kaj dodati? No. Ne. Dobro. Potem, izvolite. Rada bi le kolegom povedala, da si lahko te filme ogledajo tudi na spletu. Ja, eh, razumem, eh, da eh, lahko distributer reče, da ni dobro, če je preveč DVD-jev v pretoku, če se določen film še ni predvajal v kinodvoranah v posamezni državi. Vsak poslanec pa je imel možnost, da si je do trikrat ogledal vsak eh, film. Eh, vsak ima računalnik v eh, pisarni in skoraj da vsi ga imamo tudi doma, torej mislim, da ni nobenih izgovorov. Vsak je imel priložnost, da se te filme ogledajo in zato sem zelo kritična od tistih kolegov, ki pravijo, da potrebujejo DVD, kajti drugače si filmov ne morejo ogledati. Encontro. Dobro, uh, skušala sem iti na roko tudi uh, tistim, ki so malce bolj zahtevni, ampak dobro, strinjam se tudi z argumenti, ki jih je navedla Sabine. Uh, dobro, storili bomo vse, kar je v naši moči za promocijo te pomembne nagrade Lux. Hvala lepa za udeležbo pri današnji seji. S tem pa prehajam k naslednji temi. In to je četrta točka dnevnega reda. Upam, da je poročevalka tukaj, e, kolegica Komodini je to. A se upravičujem, nisem te videla, Teres Komodini je poročevalka za oziroma pripravljalka mnenja za obravnavanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu na podlagi državljanstva prebivališča ali sedeža strank. Mm, Kot veste, eh, gre za, eh, predmod, eh, za predlog uredbe in imko je pristojni odbor, vendar pa se nam je zdelo pomembno, da ima tudi naš odbor mnenje na to temo. Takoj bom dala eh, besedo gospe eh, Komodini eh, Kačija. Glasovanje bo 24. januarja v našem odboru. Zdaj pa dajem besedo kar poročevalki. Rok za vložitev predlogo sprememb je petek 2. december do 11. ure. Torej gre za predlog uredbe in moj namen je bil, da preverim, kako Eh, lahko eh, tudi kulturna industrija vpliva na to uredbo. Gre za to, kako lahko zagotovimo boljšo zaščito za eh, to industrijo glede na predlog geografskega blokiranja. Zelo pomembno je poudariti, da predlog komisije želi zagotoviti dostop do čezmejnih storitev in sicer z posredno in neposredno diskriminacijo ta diskriminacija temelji na uh, državljanstvu, uh, na, uh, na uh, prebivališču ali pa sedežu strank. Gre tudi za ugotovitev, katere so nedovoljene vrste geoblokiranja. Predlog Evropske komisije iz vključuje elektronsko posredovane storitve. Eh, tukaj gre eh, za eh, storitve, ki so zaščitene za z avtorskimi pravicami. Vendar pa dovoljuje dostop do določenih del. Gre predvsem za zaščito tistih del, ki uh, imajo vpliv na kulturno industrijo in na umetnost. Toliko torej o predlogu Evropske komisije. Jaz uh, sem se želela osredotočiti na dve eh, glavni prioriteti. Pri tem pa sem skušala uh, oceniti tudi, kako lahko uh, v skladu z našimi pristojnostmi vplivamo na to uredbo. V prvem primeru sem se osredotočila na klauzulo o pregledu. Odločitev eh, komisije oziroma predlog komisije je, da bi potekala klauzula eh, o pregledu eh, po dveh oziroma da bi potekal prvi pregled po dveh letih in zato ta klauzula o pregledu. Zelo pomembno je poudariti, da bo tak eh, pregled skušal ugotoviti tudi, ali eh, bi lahko eh, storitve zaščitene z avtorskimi pravicami še zmeraj izključili iz te uredbe o geoblokiranju. Ampak pri tem je potrebno zagotoviti prav posebno pozornost vsebinam zaščitenim z avtorskimi pravicami. Pri kulturnih dobrinah in storitvah, kot so elektronske knjige in storitve pretočnega predvajanja glasbe, se je potrebno zavedati, da gre za drugačne poslovne modele in eh, da imajo to vrstne storitve posebne značilnosti in jih je treba dodatno in natančno preučiti, ko bo eh, potekal ta prvi pregled. Drugi eh, vidik, ki se mi je zdel izjemno pomemben, ko sem pregledovala to uredbo, pa je razlika med eh, pojmom eh, stranke eh, in pa med pojmom stranka in pa potrošnik. In pa osredotočila sem se tudi na pomoč v primeru spora. Predlog komisije razlikuje med tistimi, ki kupujejo storitve na spletu in tistemu, torej med tistimi, ki so posamezniki oziroma pravne osebe, in eh, pa med eh, podjetji. Eh, tukaj ne gre zgolj za podjetja, to bi vključevalo tudi začetna podjetja in pa majhna in srednja velika podjetja, ampak tudi nevladne organizacije oziroma druge oblike združen in partnerstv. Predlog komisije pravi, da bo pomoč zagotovljena zgolj posameznikom in sicer gre za pomoč eh, pri izvajanju te uredbe za strani nacionalnih eh, organov. Vendar pa je veliko končnih uporabnikov eh, začetnih podjetij, majhnih, srednje velikih podjetij, združen in tako naprej, ki nimajo pravne osebnosti. In zato menim, da bi bilo boljše, če bi predlagali, da bi tudi te vključili. Eh, v to pomoč. Če tega ne bomo uh, sprejeli, potem. bodo uh, majhna podjetja uh, glede na uh, dobiček, glede na obseg in tako naprej. Potem bodo torej ta začetna podjetja, majhna podjetja, uh, majhne združenja uh, morala na sodišče za. Uh, vsakršen spor, eh, namesto da bi jim zagotovili eh, cenejšo možnost eh, pomoči pri sporih. Spori se bodo nanašali zgolj na izvajanje uredbe, ne gre za reševanje vprašanja avtorskih pravic, kajti te pravice niso vključene v obseg te uredbe. Ampak Gre za to, da zagotovimo dostop eh, do eh, storitev in izdelkov posod po Evropi in na eh, spletnih platformah. To bi zagotovilo pomoč tudi kreativni in kulturni industriji. Še nekaj drugih predlogov sprememb je, ki sem jih predlagala v svojem poročilu, ampak ti predlogi sprememb so v glavnem namenjeni temu, da bi eh, bila uredba lažje izvedljiva in da eh, bi eh, ustrezno vključili ti eh, dve prioriteti, ki sem ju navedla. Naj se osredotočim še na drugi člen, kjer predlagam, da bi črtali seznam izdelkov, ki jih je, oziroma proizvodov, ki jih je, ga je predlagala Evropska komisija. E, to e, sem predlagala zaradi tega, ker e, se zdi, da ti proizvodi niso relevantni v okviru te uredbe, ki se osredotoča na geoblokiranje. Ne razumem, zakaj bi naj imeli čezmejn dostop do vode, plina in pa elektrike. Mislim, da je to potrebno črtati nasplašno mislim, da je to predstavitev mojih predlogov sprememb. Veselim se že sodelovanja z vsemi kolegi in zanimajo me vaše mnenje. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala. Ti predlogi so bili izjemno zanimivi. Sabine Verhajn. Hvala lepa. Vprašanje, kar se tiče plina vode, električne energije. Vem, da se to ne da urejati po spletu, vendar pa ovire še vedno obstajajo. Kot tudi že od nekdaj. Nekdo, ki dela v Nemčiji, živi na nizozemskem, ima račun v Nemčiji, ker pač plačuje in ima pribavišče tam in bi potem lahko rad plačeval račun za plin z tega računa in tudi za elektriko, tega pa nizozemsko elektropodjetje oziroma dobitelj plina ne sprejema zahteva od njega, da se odpre nizozemski račun in da bodo od nizozemske banke torej lahko pobirali denar. Mislim, da je to neupravičeno geoblokiranje, ko mora tako plačevati, namesto da bi se skupaj bilo urejeno čez Evropsko. V bistvu zgolj nima možnosti plačila razen če izpolni tisoče drugih pogojev, odprte novega računa in tako dalje in tako naprej. Morda bi lahko razmislili o tem, če ne bi tega tudi vključili. Nekofa, ki je stala parola skozi Kristine, pa sem jaz manjkaj. Kristine je, kolega Nekof je najprej prosil za besedo, torej bomo eh, sezni, sledili seznamu govorcev. V, v dnešnje vremena online pokupkite so se prevrnile v nešto normalno za potrebitelji. Najlepša hvala. Danes je popolnoma normalno, da nakupujemo na spletu. To pa ne velja za plačila in zato podpiram predlog komisije, podpiram pristop, ki ga je obrala eh, komisija. Določene prakse kršijo načelo enotnega trga. Na trgu ne sme biti uh, diskriminacije glede na uh, nacionalnost, glede na uh, to, kje živimo, kje nakupujemo. Ne sme uh, priti do takšnih težav, uh, odpraviti moramo ovire na tem trgu. Na to vprašanje spletnih storitev. gre za vsebine, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami in z eh, tega vidika se strinjam s poročevalko. Naprimer, e-knjige so specifičen proizvod in eh, takšne proizvode moramo natančno poglobljeno eh, preučiti, preden se odločimo, kaj lahko storimo. V devetem členu piše, da bo uredba revidirana dve leti po začetku veljave. V tem trenutku, v tej fazi, bomo na to lahko razmislili, če uh, eh, najdaljujemo z obstoječo prakso na področju audiovizualnih medijev ali ne. Poštevati moramo tudi uh, pristojne organe. mislim, da ne smemo eh, povečati upravnega bremena za podjetja, še posebej to velja za MSP-je. To bi namreč pomenilo oviro za čezmejno trgovino. Soočamo se tudi s težavami pri vračanju eh, stroškov, ki nastanejo uh, v primeru spletne trgovine. Tudi tukaj je treba upoštevati eh, načelo boja proti diskriminaciji, pri tem je treba upoštevati vse te različne vidike, ki jih je opisala poročevalka. Veselim se sodelovanja s poročevalko in s poročevalki v senci. Hvala. Nekov, eh, Hvala lepa, kolega Nekov, Helga Trupel. Ja, Hvala lepa, Silvija. Hvala lepa poročevalki. Zelo nasplošno bi rada dejala, da je dobro in pomembno, da smo proti neupravičenemu geografskemu blokiranju in da se borimo proti diskriminaciji, ko potem ni dostopa do skupnega digitalnega trga. Vendar pa smo odbor za kulturo in mislim, da prihaja do temeljnega protislovja med tem, da se zauzemamo za digitalni skupni trg in podporo kulturni raznolikosti, ki je povezana z avtorskimi pravicami in tudi geografskim blokiranjem. Zato moramo biti previdni in čestitam komisiji, ko je izbrala pristop, da želimo po eni strani razviti digitalni skupni trg, po drugi strani pa je zelo previdna, kar se tiče kulturne raznolikosti in audiovizualnih vsebin. Audiovizualne storitve, ki jih, zaščit, ki jih ščitijo avtorske pravice, niso vključene v ta predlog vemo, da filmi, na primer, se zanašajo na delovanje teritorijalnosti in da lahko pre- in refinanciramo filme na načelu ekskluzivnosti pogodb in teritorijalnosti. Nedavno sem slišala za primer ustanovitelja internetne platforme Pantaflixa, ki je dejal, da jih zanima čezmejni dostop do filmov, vendar pa samo na določenih ozemljih, ko ni potrebno zagotavljati ekskluzivnosti. Potrebujemo torej oboje, potrebujemo možnost geografskega blokiranja, kajti moramo pre in refinancirati filme na drugih področjih, kjer pa te potrebe ni, pa lahko damo brezplačni dostop. Kar se temeljega načela tiče, ima komisija prav ko pravijo, da si želijo izboljšav, manj geografskega blokiranja, zato torej imamo predlog o prenosnosti, prenosljivosti, potem pa tudi nova direktiva, da bo lažje licenciranje, da bo torej tudi več dostopa do avtorsko zaščitenih vsebin. Vendar pa v tem odnosu, tukaj pa mislim, da je dobro, da audiovizualne storitve izključimo in zato se strinjam s komisijo na splošno.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 bi bil naš predlog preveč omejen. Torej podpiram predlog poročevalke. Zavzemam se za to. Morgano. Lepša hvala, kolega Morgano. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki. Eh, rad bi eh, spregovoril zaradi tega, ker želim eh, preveriti zgolj eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, glede na razpravo v odboru. E, in sicer gre za to, da se e, ne moremo osredotočiti zgolj e, na potrošnike, ampak da moramo zajeti vse uporabnike, tudi majhna podjetja brez pravne osebnosti, kaj te. Eh, ta podjetja se bodo morala v nasprotnem primeru zagovarjati na sodiščih in to se mi zdi eh, stališče, ki bi eh, zagotovilo zaščito vseh. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj podajem besedo komisiji. Eh, ali eh, je tukaj eh, vodja GD za spletne platforme. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa poročavki za dobro poročilo in pripombe poslanke poslancev. Naj začnem z najpomembnejšim delom za vas. Hvala lepa tudi za vašo podporo, vse, kar je povezano z zaščito avtorskih pravic in s tem povezani vsebinami. Imamo pa tudi specifiko torej, sektorja, kar se tiče modela financiranja, veliko krat se to nanaša na teritorijalnost ekskluzivnost, torej smo zelo previdni, ker je za postopen pristop. Kar se klauzulo pregledu tiče, to je specifično omenila gospa Komodini, da res to je odprta klauzula, kot ste si želeli. Ne pravimo, da bi po dveh letih ali kadarkoli že morali potem to storitve uvesti. Pravimo samo, da bomo videli, koliko je vse zaželeno in upravičeno. Se bomo pa definitivno osredotočili na specifiko teh storitev in zato smo sploh začeli s tem dosejem in jasno je, da bomo temu namenjali še vedno veliko pozornosti. Kar se druge skupine tiče odnosov s strankami, izvrševanja, Najprej, seveda smo si zabeležili vaše specifične pripombe glede tega. Naš predlog pokriva B, to B, B in B, C. Tukaj bi naj seveda zazemali manjša podjetja, ki se nanašajo na posamezne stranke, kaj te večja stranka ne bi plačevala običajnih cen, kot jih plačujemo mi. To gre za manjša podjetja, ki bi lahko bili tudi posamezni. Posamezne stranke. Kar se tega tiče, smo postili kar nekaj manevrskega prostora za države članice, kako bi izvajali izvrševanje 7. in 8. člen. Prav tako pa želimo zagotoviti, da karkoli že bo na voljo, bo gradilo na obstoječih strukturah. In tukaj imamo že razvite mehanizme za odnose B, C, pa naj se gre za omrežja, naj se gre za potrošniške centre, kar se tiče na sveta potrošnikom. Zato so tu razlike med potrošniki in strankami, kajti BB, kot veste, je manj obstoječih struktur in bomo morali natančno preveriti, kako zagotoviti učinkovito izvajanje te uredbe istočasno pa ne smemo ustvarjati preveč novih struktur. Potem nekaj drugih pripomb, kar se opredelitve dobrin tiče, ne samo poročevalka, tudi nekateri drugi ste to omenjali, voda, plin, električna energija. Da, to je vodilo do nekaj zmede v pogovorih s svetom, če smem temu tako reči. Danes dopoledne, kot veste, so sprejeli splošni pristop k osnutku. In v teh razpravah je tudi bila referenca na vodo, plin in električno energijo, da naj se to odstrani. Zakaj? Smo to zajeli, to ni bila velika strategija. Porabili smo obstoječe opredelitve, ki jih imamo, da ne bi imeli torej raznolikih opredelitev. In to je potem opredelitev dobrin iz direktive o potrošnikih, to smo uporabili, vendar pa v kontekstu geografskega blokiranja se je izkazalo, da to ni smiselno, kajti govorimo o predelitvi dobrin, ne storitev. Torej, vedite, gre za dobrine. Voda, plin, električna energija, to, če bi bilo kot storitev, bi morali se ogledati druge določbe geografskega blokiranja. Naprimer, 4.1.C. da bi potem to lahko bilo zajeto, pa tudi kar se tiče plačil, peti člen. Eden od poslancev je spregovoril o težavah s plačili v drugih državah. Seveda že imamo okvir za finančne storitve, to je ločena uredba, ta že to zagotavlja, potem pa tudi geoblokiranje vsebuje nekaj plačilnih metod, ne diskriminacije. Ne nazadnje, saj dva izmed vas sta spregovila o potrebi, da ne obremenimo MSP-jev. Da, s tem se strinja tudi komisija in skozi vso uredbo skušamo zagotoviti, da medtem, ko ponujemo dodatne storitve za potrošnike in poslovne potrošnike, da nakupujejo čezmejno, da se to počne z minimalnimi dodatnimi stroški za MSP-je kajti to je podlaga za naše odločitve, ko prepoznavamo razmere, kjer se nam je zdelo, da diskriminacija ni več upravičena. Dejali smo, to ni več upravičeno, če ni znatnih dodatnih stroškov za podjetja, še prav posebno za MSP-je. Torej, hvala lepa za vse to, to me je opogumilo in veselimo se nadaljnih razprav z odborom in parlamentom. Hvala. Do naturalmente subito la parola alla relatrice. Takoj bom dala besedo poročevalki, zahvaljujem se komisiji, uh, upam pa tudi, da boste pri pregledu čez dve leti uh, upoštevali specifičnost uh, teh uh, podjetniških uh, modelov, teh poslovnih modelov, uh, ki se nanašajo tudi na kulturno raznolikost, ki jo je potrebno na vsak način uh, zaščititi. Pomembni so tudi predlogi sprememb. Še prav posebej je potrebno zaščititi ne le potrošnike, ampak tudi uporabnike na splošno, če tudi gre za eh, majhna eh, podjetja ali združenja. Eh, in tudi to je zelo pomembno upoštevati. Izvolite, poročevalka. Hvala lepa, predsednica. Samo pripomba, zakaj si želim vključiti stranko namesto potrošnika, kot sem že dejala. Ne nameravam imeti velikih podjetij, ki kupujejo po spletu dobrine in storitve, da bi torej, ne želim si, da bi imeli možnost, da potem pred manjšim sodiščem, pred manjšim organom to potem rešujejo. Rada pa bi, da bi manjša podjetja, manjše združenja, partnerstva imela to možnost, kajti so potrošniki kupujejo nekaj prek spleta za lastno uporabo, ne bodo to poda- prodajali naprej. Zato sem podala ta predlog v predlogih sprememb. Razen tega pa se resnično veselim predlogov sprememb poslanke in poslancev, poročavcev v senci. Veselim se nadaljnih razprav. Hvala. Grazie davvero, come sapete allora. Najlepša hvala predlogi eh, sprememb morajo torej biti uleženi do 2. Eh, decembra do 11. ure. 24. Eh, junija pa bomo glasovali. Hvala lepa poročevalki, hvala lepa poročevalcem v senci. Sedaj pa začenjamo z našo javno razpravo, ki je izjemno zanimiva in bi se morala pričeti sedaj. Eh, sono già arrivati? Okay. Allora, invito qui. Mm? Uh, allora, invito sul podium, I, I invited the three experts here. Thank eh, Max von Abendroth. Peter si tukaj za pult. Max von Abendroth, izvršni direktor združenja, Mestskega združenja za evropske revije, EME. Potem Mike Holderness, novinar, ki se specializira mednarodne in narodne odnose in Sebastian Dudens, vodja odnosov, vodja za odnose z javnostmi iz Hubert Burda Media. continue in Italian and so you, you, you can you can wear your headphone now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 ta zelo pomembna tema in že nekaj časa smo želeli organizirati srečanje na to temo. Gre za eh, krizo v tiskanih medijih, eh, torej gre za eh, časopise v eh, Evropi. Vemo, da je za to veliko različnih eh, razlogov. Eh, nekateri razlogi so seveda gospodarski gre za ravnotežje med posameznimi mediji. To ravnotežje se je izjemno spremenilo v zadnjih 20 eh, letih in eh, to vpliva seveda tudi na prodajo. Potem pa je tukaj še digitalni izziv. Eh, nekaterim časopisom je digitalizacija koristila, tako so razširili svojo ponudbo. Vendar pa še nimamo uh, zagotovljenega pluralizma medijev na spletu, uh, poleg tega ni zagotovljena profesionalnost uh, poklica novinarja in to je nekaj, za kar mora Evropska unija poskrbeti. Kulturna raznolikost, jezikovna raznolikost, kulturna dediščina in pa seveda pluralizem in pa svoboda medijev, uh, vse to so eh, pomembni stebri, na katerih temelji Evropska unija. Osebno menim, da gre tudi za političen izziv. E, imamo tudi določene države, kjer je svoboda medijev omejena. In eh, določene pritožbe slišimo tudi v Evropskem parlamentu. Gre tudi za nekatere evropske države, torej. E, Govorim o neravnotežju, ko gre za neodvisnost eh, medijev in pa novinarjev. In še uh, tretje vprašanje, to se seveda nanaša uh, na to krizo, na možnosti razvoja v uh, prihodnosti. Uh, gre za uh, možnosti pozitivnega razvoja v prihodnosti. Eh, moderna zavest se sedaj pojavlja v časopisih in to bo tudi eh, predmet razprave. Če si ogledamo nekaj podatkov, lahko vidimo, da eh, se je za 8 odstotkov zmanjšala prodaja temeljnih časnikov in nasplašno se je prodaja tiskanih medijev znižala za 33 odstotkov v večji meri gre tukaj za uh, nacionalne eh, časnike in manj za uh, lokalne in regionalne, kajti lokalni in regionalni uh, časopisi zagotavljajo uh, bolj specifične informacije. Gre tudi za uh, to, da zagotovimo kakovost uh, informacij. Uh, Ampak tudi eh, vodilni lokalni časopisi so v težavah. O tem je potrebno ravno tako razmisliti. Eh, po eni strani eh, se je z digitalizacijo povečala, povečalo občinstvo teh tiskanih medijev, po drugi strani se pojavljajo nove težave. 40 milijard naj bi eh, izgubili pri eh, prodaji tiskanih medijev v zadnjih eh, štirih letih. Eh, torej, eh, uredništvo tiskanih medijev je v velikih eh, težavah, konkurenčnost je ogromna, eh, konkurenčni boj je težaven in niso še zagotovljeni pogoji enakosti in poleg tega ni zagotovljeno ravnotežje. Eh, čaka nas veliko izzivov. E, obravnavamo digitalno strategijo za Evropsko unijo, to je tudi eh, zelo pomembno, eh, potrebno se osredotočiti tudi na to. Uh, tukaj gre za izzive glede avtorskih pravic uh, in pa uh, za to, kako zagotoviti uh, V trenutni eh, situaciji pluralizem in pa svobodo eh, medijev, kako zaščititi eh, urednike in pa novinarje in zagotoviti njihovo neodvisnost. Sedaj pa takoj dajem besedo Maxu von Abendrotu, ki, kot sem predajala, je izvršni direktor EME, e, torej Združenja evropskih časopisov, ki predstavlja več kot 15 tisoč 15 tisoč eh, uredniških hiš v Evropi. On nam bo predstavil situacijo tiskanih medijev v Evropi, predstavil bo izzive, s katerimi sreču, se srečujemo in pa možne rešitve. Izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsednica, gospod Kosta, za to, da ste nas povabili in da imam priložnost pregovoriti o prihodnosti evropskega tiska. V svoji predstavitvi bi se rad dotaknil treh področji. Najprej bi rad pokazal, da gre za osebino, kar se tiska tiče, ne toliko je tega, ali je tiskano ali digitalno. Drugič, rad bi opisal konkurenčnost, kako se to spreminja za tisk in kako se pojavljajo novi faktori za uspešnost za evropski tisk. Najprej zmožnost, da vključimo javnost in da digitaliziramo osebino. In tretjič, rad bi orisal, kako sektor, pa še bolj pomembno za kontekst tukaj tukaj, kaj lahko so zakonodajalec naredi, da bi ohranili neodvisen, energičen, dinamičen tisk za našo družbo. Moj naslov je Evropski tisk, kako ne izgubiti prihodnosti iz naših rok. Upam, da bomo skozi predsedstvo našli nekaj odgovorov na to vprašanje. Kot je že bilo rečeno, samo da preverim, če to deluje. Ne deluje, a deluje. Torej, predstavljam EMO, imamo 15 tisoč izdajateljev revij in časopisov, 50 tisoč naslovov, kot ste že dejali, Naj izpostavim, da so 80% naši člani MSPI. Ima, promovira neodvisen, svoboden, energičen sektor tiska po Evropi. To je naša ključna naloga. No, pa res ne vem, ali deluje ali ne. Aha, takole. Prav tako gostimo Future Media Lab, morda to poznate, to je forum, ki smo ga vzpostavili v Evropskem parlamentu, zato da imamo razpravo da spregovorimo o razkoraku med hitrim tokom razvojem v evropskem medijskem sektorju in potem dolgotrajnimi zakonodajnimi postopki. Tudi tukaj imamo torej naprimer razpravo o audiovizualnih storitvah in tukaj lahko poglobimo razpravo. Tako, sedaj posebina te predstavitve. Tisk v Evropi se spreminja in to zaradi uporabnika. Uporabniki se vse čas preminjajo, kako dostopajo do vsebin. Tehnologija je ključno gonilo za to. Zato uporabniki danes imajo zelo individualne izkušnje s tiskom, tako mobilno tiskano kot e, digitalno. In zato je digitalnost nekaj, kar dopolnjuje tiskane medije. Tako da tukaj imamo naprimer potrošniško perspektivo. Najprej potrošniki želijo kjerkoli, kadarkoli dostopati do kakršnekoli vsebine. In kot vidite, gre tukaj za dobro mešanico digitalnega, mobilnega in tiskanega formata. Torej, resnično ni važno, kako se dostopa, gre bolj za vsebino. Vsak potrošnik ima svoje individualne medijske izkušnje in tisti izdajatelji, ki najbolj razumajo in zadostijo tem individualnim potrebam, tisti bodo tudi najbolj uspešni dan danes, medijsko gledano. Če si pogledamo poslovno perspektivo, pa lahko vidimo, da se tukaj tudi dopolnjujeta tiskani in digitalni format. Če si ogledamo tiskani format, imamo 50-50, kar se tiče razdelitve odsotkovne med prodajo izvodov in oglaševanja. Pri digitalnem pa je to 95-5. 95 oglaševanja in 5 plačanja vsebine. Je pa dohodek na glavo predvsej nižji pri digitalnih storitvah kot pri tiskani. Torej potrebujemo tukaj približno 8 uporabnikov digitalno glede na tiskano. 10 do 40 odstotkov prihodkov prihaja iz digitalnega, ostalo pa iz tiskanega. Potem pa lahko vidimo tudi, da imamo vedno več novih revij in časopisov, še prav posebno nišnih, tako se ohranja raven bravstva stabilna. Tukaj lahko vidite zelo veliko časopisov in revij, ki jih imamo po Evropi. Časopisi, splošne zadeve, vsakodnevno življenje, posebni interesi in specifika. Sedaj pa si poglejmo še, s, se, s kakšnimi izzivi se soočamo. Najprej, kako vključiti javnost, kako ostati v stiku z uporabniki in bralci, po drugi strani pa kako monetizirati vsebine, ki jih zagotavljamo. Evropski medijski sektor se sooča z vedno več konkurence na obeh področjih in to bi si rad ogledal in to bi rad nekoliko bolj podrobno razložil. Najprej, kar se tiče vključevanja bralstva. V današnjem času je nemogoče samo služiti družbi, kot je to bilo v analogni, analognem medijskem svetu. Kaj vidimo danes? Uporabniki razvijajo zelo individualne pristope uživanje medijev. Berejo in gledajo takrat, ko njim to ustreza. Torej, ni medij tisti, ki ustvarja sebine, vedno bolj so platforme socialnih medijev, ki služijo uporabnikom na najboljši način. To pomeni, da moramo prepoznati uporabnike in imeti možnost jih vključiti na veliko boljši način, kot je to bilo tradicionalno to je ena konkurenčnih groženj, s katerimi se soočamo v digitalnem svetu. Drugi element je zmožnost monetizacije vsebin. Kriteriji za uspešen tisk so, da monetizirajo vsebino, ki ga razširjajo. In medijski ekosistem tukaj se sooča z nekaj spremembami. Poglejmo si tole prosojnico, ki zgleda zapletena na prvi pogled. Vendar pa mislim, da je precej jasno, zakaj gre. Več kot 70 odstotkov vrednosti, ki jo izdajatelji tiska ustvarjajo z osebinami, se ujame strani dejavnikov izven tradicionalnih sektorjev. Torej, tukaj gre na primer v oglaševalskem svetu, gre za Google, Facebook eh, platforme, kjer ljudje pobirajo te vsebine in potem tudi specialni ponudniki za razširjanje informacij. Torej, akterji na tem področju se večajo vsako leto in tako tudi potem ta vrednost, ki jo zajemajo, glede na različne učinke na medijski ekosistem. Kje pa smo točno sedaj, kar se tiče tiska in medijev nasplošno? Moramo si ogledati kar nekaj dejavnikov, da bomo ugotovili, kakšni so potencijalni učinki na naš sektor. Če bomo postili stvari kot so, potem se bo do uporabniki premaknili na platforme socialnih medijev, prestavili. Če se bo to res zgodilo, kakšne bodo posledice za izdajatele revij in časopisov, bo to težava, ker bodo potrošniki dostopali druge do vsebin, ne bodo morali, mogli več tega nadzirati in tudi ne bodo mogli več monetizirati vsebin. Gre torej za vpliv glede na prihodnost kakovostnih vsebin, glede na dostopa do zanesljive vsebine in gre tudi za dostopa do svobodnih vsebin pluralnih sebin za naše bralstvo, naše uporabnike. Potrebno bo ukrepati na različnih nivojih. Medijska podjetja morajo predvsej postoriti, to že nekaj časa počnejo, so kar uspešni, morajo investirati v inovacije in sodelovati morajo, ne samo med sabo, temveč tudi med velikimi platformami za razširjanje informacij, kot je Google. Facebook. To se že dogaja, vendar pa to je potrebno še razviti. Kajti šele takrat bodo lahko torej povečali dodano vrednost zase, pa tudi zmogljivost izboljšati udeležbo potrošnikov. Projekti že tečejo, torej financirani strani EU, da bi pospešili ta dostop in po mojem mnenju se je medijski sektor premikal v pravo smer, vendar pa storijo lahko tole do določene mere, ker imamo tudi zakonodajni okvir. In o tem moramo tukaj razpravljati. Katera so področja, na katera lahko plivate vi, zato da bi olajšali ta razvoj za enake pogoje za medijski pluralizem, pa tudi za pravno gotovost, tako da bo lahko naš sektor preživel, da ne bomo izgubili usode iz naših rok kot so zakonodajci, imate različne dosjeje. Eno je tudi direktiva AVMS, potem direktiva o e-zasebnosti, to bo prišlo v januarju, če sem prav obveščen, potem pa imamo še direktivo DDV za digitalni tisk in seveda avtorske pravice. Poglejmo si najprej direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Naj izpostavim en element. Direktiva AVMS pliva na sektor tiska zaradi oglaševalskih pravic. 12 minut pravilo, ki je bilo vedeno, bi naj pomenilo razdelitev oglaševalskega denarja za različne sektore in bi to naj zagotovilo medijski pluralizem. In liberalizacija tega za televizijske postaje bo po našem mnenju pospešila trend, ki se kaže na tej prosovnici. To, kar lahko vidite, je, da televizija že povečuje oglaševanje in prihodke v zadnjih letih, časopisi in revije pa zmanjšuje svoj delež. In to je protiproduktivno, ta scenarij sem že opisal. Torej, prosimo, da ustrezno ukrepate. Naslednji dosje je direktiva o e-zasebnosti. To se še pripravlja. Naj izpostavim načelo. Kar se nas tiče, je režim opt-out kar se kukje tiče, najboljša rešitev. Kajti tako bi imeli najbolj konkurenčne pogoje z velikani, z Googlom, Facebookom kot uporabniki, torej se povezujete z njimi, ste interaktivni in zato, da bi zagotovili enakovredne pogoje in da bi izboljšali udeležbo uporabnikov in monetarizacijo, bi morali bolje obdelovati te podatke. Kar se tiče konkurence, bi bila to idealna rešitev. Trenutna direktiva je zasebnosti pa vključuje režim opt-in pod določenimi pogoji. To se opredeljuje na različne načine po državah članicah in tukaj je tveganje, če bomo imeli popolnoma 100-odstotno režim opt-in, bomo potem za medijska podjetja, ki enostavno ne zmorejo in so dovolj velika za sistem logiranja, ne je imela več možnosti do dostopanja podatkov in obdelave podatkov, naprimer za oglaševanje, pa tudi za izboljševanje vključevanja uporabnikov. In potem končno še zadnja dva doseja DDV. V sredo pričakujemo predlog Evropske komisije z nižjo stopno DDV za tiskane medije, zato se zauzemamo že kar nekaj časa in vem, da je tudi Evropski parlament to podprl. Zato se vam želim zahvaliti za to podporo, ki jo bomo dobili, kolikor vemo. In to nam daje gotovost, da bomo lahko v digitalnem okolju tudi monetarizirali vsebine. O avtorskih vsebinah sedaj ne bom govoril, to bo storil kolega Sebastian. Preden končam, pa naj povem tole. Z vašo podporo za medijski pluralizem, kar se tiče direktiva AVMS in enake pogoje glede zasebnosti in pravne gotovosti, kar se tiče uredbe DDV, pa tudi direktive, pa tudi direktive o avtorskih pravicah, bomo lahko zagotovili energičen, neodvisen tisk v Evropi za naše državljane in demokratičnost družbe. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, zelo zanimiva predstavitev. Gotovo bodo naši kolegi imeli marsikaj za dodati. Pričakujem veliko posredovanj. Preden preidemo k naslednjemu gostu, namreč to je Mike Holderness, mi dovolite, da e, posebej pozdravim obiskovalce iz e, šole, ki e, se nahaja na nekoliko specifičnem območju. Eh, kajti ta šola je v vasi Amatriče. In eh, veste, da je to ena izmed tistih občin v Italiji, eh, ki je bila najbolj prizadeta v potresu. Zato se zahvaljujem kolegu Maltezeju, ki je povabil k nam v Brusel šolarje in pa učitelje iz te občine, ki je izjemno v dramatični situaciji naša vlada je eh, skušala zagotoviti možnost nadaljevanja šolanja eh, za vse, tukaj gre za otroke od prvega razreda osnovne pa do eh, konca srednje šole. Torej, upam, da bo k malu prišlo do obnove. Zahvaljujem se vam za vaš obisk, izjemno solidarni smo z vami, skušamo vam biti blizu, sama sem že obiskala Matričo skupaj z drugimi kolegi, ampak še se bomo vrnili. Hvala lepa, mogoče aplaus za naše goste. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Majku Holdernesu, novinarju, ki sem ga že prej napovedala. Najlepša hvala in dober dan. Politični svet je še naprej zanimiv v letu 2016 in ko sem pripravljal eh, svoje komentarje, sem se vedno bolj osredotočal ravno na družbo in povezavo eh, z resničnostjo. Morda bi bilo dobro, če na kratko predstavim delovno življenje svobodnega novinarja. Do pred kratkim sem eh, pisal humorno kolumno v eh, znanstvenem eh, tedniku, kar je povzročilo veliko panike v Westminsteru, ko sem se predstavil. V sredo sem oddal svojo verzijo besedila. V četrtek sem se zjutraj vstal in zamenjal urednika, ki je bil na počitnicah. Odprl sem eh, e-mail, pogledal besedilo in se vprašal, kdo je to napisal. Na to sem vse na novo napisal, pregledal dejstva, eh, pregledal, če je vse pravilno, slovnično gledano. Na to sem to poslal pod uredniku eh, sebi in na to vse pregledal še enkrat, pregledal to, kar sta naredila uh, avtor My Holderness in urednik My Holderness in na to sem poenostavil vse skupaj. Eh, na to je urednik to spet dobil nazaj, se pravi jaz, eh, poslal avtorju, ki je vse skupaj popravil, na to to poslal še enemu poduredniku in na to ta podurednik pošlje vse skupaj tretjemu poduredniku. In vse skupaj je zgolj ena humorna kolumna. Uh, to vam nekako oriše tiskane medije, ki jih ljudje dobijo v roke. Mislim, da se lahko strinjamo, da je novinarstvo pomembno. Teorija demokracije pravi, da eh, je demokracija odvisna od državljanov, ki imajo, ki imajo pravico do informacij, drugače ne morejo glasovati eh, racionalno pred kratkim smo se začeli pogovarjati o tem, če želijo državljani eh, glasovati racionalno, ampak to je verjetno zunaj te razprave. Tiskani mediji so res v eh, težavah, ampak pomembno je, da obstajajo takšni besedilni mediji. 30 eh, minut televizijske odaje pomeni manj kot 3000 besed, kar je približno tri strani časopisa. Poglobljene informacije so za državljane pomembne, ker na eh, njihovi podlagi spremajo odločitve o politiki, o delu in tako naprej. In zato uh, potrebujejo uh, dolge, dolge poglobljene članke, ni dovolj, da imajo na voljo uh, kratka sporočila, ki so dolga 140 znakov. Moje sporočilo je naslednje. Nekatere internetne korporacije uh, služijo bajne vsote uh, na račun ustvarjalnega dela drugih ljudi. Prodajajo oglase, oglaševalski eh, prostor. In eh, v bistvu na tem področju obstaja duopol. Seveda nič ni popolno, še naprej eh, obstaja veliko koncentracije lasnikov. Novinari se zavedamo težav na področju poročanja. Finančni krč je tisti, ki ga uporablja management, zato da bi zmanjšali število novinarjev, da bi povečali uh, količino, obseg uh, dela in da bi uh, eh, oduzeli pravice avtorjem, novinarjem in uh, drugim. In na številnih področjih se to uporablja zato, da lahko lastniki časopisov uh, spodbujajo lastno agendo v, v vsebini teh časopisov. Opazil sem nekaj zanimivega na tem zemljevidu, ki sem ga uh, Eh, videl prejšnji teden. Gre za javno mnenjsko raziskavo eh, GD.com. Gre za eh, stopnjo zaupanja v medije v državah. Opazil sem, da obstaja obratno sorazmerna povezava med zaupanjem, ki ga državljani čutijo do nekih medijev in obsegom zakonodaje, ki ščiti avtorje. V Združenem kraljestvu, ker delam, imamo najslabšo zakonodajo, ki je obarvana eh, z modro. V, eh, v Nemčiji, na švedskem je zakonodaja boljša in tudi zaupanje je večje. Krčija je zanimiva, zato ker je zakonodaja čudovito eh, napisana, ampak v praksi se ne izvaja. Vse ni tako rožnato, kot pravijo kolegi iz Grčije. Eden razlogov za to je, da je treba slediti eh, naslednjemu eh, pravilu. Ko beremo nekatere eh, britanske časopise, Daily Mail ali pa Telegraph, naprimer, lahko vidimo, da prvi trije odstavki tam stojijo zgolj zato, da zadostijo željam urednikov. Leta 1990 so nam obljubili, takrat, ko je, bil, ko je bil internet še mlad, zato ker sem ga lahko celega prebral, ker je šlo zgolj za nekaj strani, da bo internet eh, privedel do zlate dobe demokracije. Gre za neposredno komunikacijo z državljani in lahko bomo imeli referendum o, vs, eh, o vsem, o čemerkoli. Zgolj eh, en pritisk gumba stran bi bili takšni referendumi. Ampak zgodilo se je ravno nasprotno. Eh, veliko je laži, predsotkov in to ni dobro za svobodno izražanje. Eh, leta 1996 sem dobil eh, prvi računalnik oziroma prvi dostop do interneta, takrat sem delal v ZDA in vprašal sem, zakaj je laž zaščitena s prvim amandmajem ameriške ustave. Na to so mi ameriški Eh, novinari v dolgih jezejih eh, pojasnili, zakaj bi morali lažnivo besedilo na ta način eh, zaščititi. Na to smo se dotaknili vprašanja oglaševanja. Zakaj je oglaševanje zaščiteno kot svobodno izražanje? Gre za zelo težke razprave. In mislim, da so te nujne. Nekateri še vedno obljubljajo, da je prosti dostop do ustvarjalnega dela tisti, ki bo zagotovil zlato dobo informacij. Ampak vprašanje je, eh, koliko so vredne svobodne inform informacije, eh, vsak cent, s, eh, s katerim jih plačate. Lahko izvedete naslednji eksperiment. Napišete lahko spletno stran na Wikipediji o antisocialnih medijih in čez nekaj minut bo takoj nekdo zapisal na tej strani, da niste uh, vključili nobenih sklicev, nobenih referenc. Zdi se, da je vse popolnoma odvisno od profesionalcev, od poklicnih avtorjev, uh, kljub temu, da so informacije brezplačne. Nič ne bo tam zdržalo, nič ne bo trajalo, če uh, ne bo pri tem sodeloval nekdo kot sem jaz. Še nekaj bi rad eh, povedal, kar je seveda težko argumentirati, ko eh, komisija zahteva neko ekonomsko logiko, ampak potrebujemo profesionalce, potrebujemo eh, poklicne novinarje, ki vedo, kaj so bedarije in ki vedo, kako filtrirati bedarije. To so ljudje, ki se trudijo za to, da pridobijo določena znanja. V angliško govorečem svetu se mi ljudje smejijo, ker uporabljam besede kot je epistemološko. Omenil sem Bruna eh, Leturja, eh, pripeljal sem ga v eh, urad znanstvenega tednika v Združenem kraljestvu in dejal je, aha, tukaj ustvarjate objektivnost, dovolj mi, da spremljam vse skupaj. ogromno ljudi se je oglasilo, eh, le nekaj jih je še naprej eh, nadaljevalo eh, s popravljanjem poročil. Immanuel Kant je dejal, da je resnica tista najvišja dožnost, ki se jo moramo držati. Sedaj, ko beremo Twitter, pa vidimo, da ljudje narazlikujejo med to pa mi ni všeč, mami, in to je napačno. To še posebej eh, jasno vidim pri svojem delu. Naprimer, nekateri eh, zavračajo obstoj podnebnih sprememb. Preprosto zavračajo vsa poročila, vsa besedila, ki se z njimi ne strinjajo. Novi, novinarstvo poskuša to korigirati, gre pa za prvo aproksimacijo prvega osnutka zgodovine, ampak vsaj trudimo se, da bi nam uspelo. In uredniški pristop, ki sem ga opisal v začetku, zagotavlja, Eh, nek eh, primeren eh, pristop, dosledniški pristop, tako rekoč. In še vedno je bistvenega pomena, da obstaja dostojno novinarstvo. Nekdo mora poslati uredniku osnutek besedila, ta pa mora na to preveriti, da, to je nekaj, kar morajo ljudje uh, vedeti. Ne zgolj nekaj, kar bo lahko zagotovilo več oglasov, ampak nekaj, kar eh, državljani morajo vedeti. Omenil sem že, da poskušajo uh, eh, menedžeri v tiskanih medijih prenesti uh, finančne težave na novinarje. Novinari v nekaterih krajih ne morejo več spremljati lokalne demokracije in uh, sodišč. Uh, novinari ne morejo več delati na sodiščih, zato ker jih preprosto ni dovolj in eh, njihove plače so eh, preprosto smešne. Novinarjem so bile usiljene posebne pogodbe. Naprimer, eh, eno od združenj, za katero delam, pravi, da moram kot avtor prenesti vse svoje pravice na nek časopis, Ampak eh, kaj to pomeni, da nimam nobenih pravic, da ne morem prevzeti odgovornosti? Vse skupaj je začelo leta 1995, eh, ko je eh, založnik računalniške revije VNU zahteval, da pisci predajo vse svoje pravice, vse pravice, ki bi kadarkoli v zgodovini lahko obstajale založniku. etično poročanje je odvisno od posameznikov novinarjev, ki eh, morajo imeti ekonomsko varnost, zato da uh, zastopajo določena uh, stališča tudi vizavi lastnika ča, uh, časopisa. Kaj lah, lahko naredimo? Če bi imel odgovor na to, bi bil bogatejši kot uh, Google. Lahko pa vam povem uh, takole uh, in pri tem se navezujem na. Uh, besede kolega, ki je bil povabljen Google. Ne zanima jih denar, denarja imajo dovolj, zanima jih oblikovanje stvari. Osnutek eh, direktive komisije zahteva eh, sosedno pravico za eh, založnike. Verjetno poznate te primere. Google mora plačati za izvlečke ustvarjalnega dela drugih. Nekateri pravijo, da bo to uničilo internet, da bo to preprečilo, da vi na vašem parlamentarnem blogu objavite povezavo na nek vir. To ni dejanska težava, eh, to je zgolj paranoidno branje nekega morebitnega primera, ki bi lahko išel iz te direktive. Težava je ta, da eh, ta zakonodaja ni uspela. Google vse skupaj eh, zanima in zato so se pojavili na sceni. Pred leti sem bil v Westminstru eh, s predstavniki Google eh, in dvakrat prejšnji mesec smo se srečali, tako lobisti, ki so predstavljali stvari na konferencah, so dejali, v enem primeru so bili celo, so bili celo ponosni, da je bila v Nemčiji sprejeta zakonodaja, po kateri bodo morali plačevati uh, za vsebino in zgolj uh, poslali so zahtevo uh, tem založnikom, da jim naj dajo licenco in ne bo treba plačati ničesar. Enako velja za primer Španije. Če sedaj obišete news.google.es, lahko vidite, da je Google objavil sporočilo, da te strani praktično ni več. V Franciji se sprejema zakonodaja, ki se nanaša na uh, iskalnike, ki uporabljajo manj, um, majhne ikone, majhne sličice, majhne različice uh, originalnih uh, fotografij. še vedno poskušamo razumeti, eh, kako bo ta zakonodaja delovala. Razmišljam o letu 1999, ko sem poročal o eh, razpravah v zvezi z direktivo o e-trgovini. Nekdo, in bojim se, da sem bil to jaz, ampak nisem preveril vlastnih virov, eh, je pojasnil enega od ključnih argumentov, ki so se pojavljali v tej razpravi. Ne želimo, da človek, ki dostavi Eh, pošto, da, ta, eh, da je ta človek odgovoren za grozne besede v eh, tej pošti. Zato moramo zagotoviti varni pristan ponudnikom spletnih storitev. In mislim, da bi morali biti predvsej bolj pazljivi pri tolmačenju teh besed. Hajko Mas in ni edini je pred kratkim dejal, da sta Facebook in Google založnika. Sam bi dejal, da je treba, tako kot je to veljalo za primer eh, ATT, eh, razdeliti te organizacije v več eh, delov. Enako velja naprimer za nekoga, ki je lasnik optičnega kabla pod Atlantikom. Ločiti je treba založniško funkcijo teh podjetij od drugih funkcij. In verjetno bi bilo. Eh, dobro, da bi začeli pri eh, določenih pristojbinah. Kar se tiče eh, enakih pogojev za vse, si želim enake pogoje za vse v celotni verigi, za me in za založnike. In osnutek direktive ne upošteva tega pritiska in usiljevanja pogodb name. Je pa pomembno začeti pri zagotavljanju Eh, mojega dela in upoštevanju eh, mojega celotnega dela. Obstajajo različne možnosti. Pred nekaj leti sem razmišljal eh, oziroma analiziral podporo v lokalnih časopisih v Švediji, verjetno to v šved, na švedskem se upravičujem. Ne vem, če bi to delovalo drugot, tako da se vračam na to začetno fazo enaki pogoji za vse, za novinarje, vizavi eh, lastnikov časopisov in za lastnike časopisov vizavi eh, spletnih posrednikov. V interesu demokracije in v interesu eh, racionalne civilizacije upam, da lahko na ta način podpremo tiskane medije. Hvala. Thank you. Thank you so much. We are very, uh... Najlepša hvala. Hvala za te predloge. Zavedamo se izziva, s katerim se soočamo. To je velik izziv, s katerim eh, se eh, srečujemo in ta razlika med urednikom in urejedvalcem vsebin je velik izziv, s katerim se eh, vsakodnevno ukvarjamo mislim, da bo potrebno posodabiti tudi to vsebino oziroma tudi ta pristop eh, k tako spremenjeni stvarnosti. No, eh, kakšen korak naprej smo že naredili, ampak eh, potem bo zagotovo potekala razprava in kolegi bodo zagotovo še kaj dodali. Sedaj pa Sebastian Didens, vodja za stike z javnostmi pri eh, medijih Hubert Brda. Mislim, da bo podal svoje mnenje o trenutni zakonodaji, eh, tudi kar zadeva tiskane medije. Izvolite. You, Chair. Um, very... Najlepša hvala, gospa predsednica. Veseli me, da sem lahko danes z vami in eh, rad bi se vam zahvalil za povabilo hvala tudi obema kolegoma, ki sta že izpostavila nekaj pomembnih tem. Veseli me, da se lahko navežem na uh, njune komentarje. Predstavljam uh, Hubert Burda Media, to je uh, družinsko podjetje sedežem v Münchnu. 2,2 milijarde evrov prometa, imamo 10 tisoč zaposlenih po celotnem svetu, večina jih dela v Nemčiji. Verjetno smo eden eh, večjih založnikov v Evropi, 18 eh, revij na nemškem trgu imamo, fokus naprimer tehnološke revije in tako naprej. Imamo pa še eh, približno 200-300 časopisov drugod po svetu, na vzhodu, v Franciji, v Združenem kraljestvu, v jugovzhodnji Aziji, v Turčiji in tako naprej poleg eh, tradicionalnega založništva, založništva se ukvarjamo tudi eh, z digitalnimi vsebinami, ki postajajo temeljni steber našega dela, predstavljajo eh, polovico naše prodaje. Digitalni portfel vključuje največjo spletno stran v Nemčiji, Focus Online in pa nemško različico Huffington Posta, ki ga nekateri poznate. Na to imamo tudi vložke v uh, uloške v ne, novinarske vsebine, sink, eh, holiday check, eh, gre za spletne prodajalne, morda potreb, poznate tudi eh, konference DOD, ki jih organiziramo. Pred kratkim smo eno od teh konferenc organizirali tudi tukaj v Bruslju v septembra. Imamo tudi spletni brskalnik in iskalnik Kliks ki je uspešno vstopil na trg pred kratkim in uh, zaenkrat se je dobro odrezal poleg tega pa seveda na teh eh, trgih obstajajo tudi drugi akteri, ki jih verjetno poznate. Na začetku bi lahko rad komentiral, gospa predsednica, naslov eh, tega dogodka. Kriza v tiskanih medijih. Zagotovim vam lahko, da splošne krize v eh, tiskanih medijih ni. Seveda se soočamo s težkimi časi. Max in Mike sta to opisala. Ampak revije so se izkazale zelo odporne, kar se tiče digitalne disrupcije. Ni eh, neke krize, ki bi vplivala na vse založnike, na vse revije. Zato bi rad najprej predstavil nekaj eh, številk, ki se nanašajo na oglaševalski prostor, na bralstvo v nemškem. Eh, na nemškem trgu, ki ga najbolje poznamo. Na to pa se bom v drugi fazi osredotočil na trenutne zakonodajne projekte Evropskega parlamenta in eh, predlog o avtorskih pravicah bo eden od teh projektov. Leta 2008 je nekdani eh, predsednik Microsofta dejal, da časopisi in revije čez deset let ne bodo več obstajali v eh, tiskani obliki. Ta napoved se je izkazala za neotemeljeno nemška industrija je še vedno predvsej, v precej dobrem stanju. Vsako leto Nemci kupijo 2,5 milijarde revi, porabijo 260 milijonov evrov vsak mesec. To je plačana vsebina eh, v najboljši fazi. Eh, Burda sama eh, proda več kot 300 milijonov revi letno v Nemčiji. In če to pomeni smrt te industrije, je to res lepa smrt seveda pa je nastala nova situacija, ki jo moramo analizirati, zato da ugotovimo, kaj se je spremenilo in eh, kakšni politični odgovori so potrebni. Kot veste, o tem je govoril že Max, se revije financirajo uh, eh, zbravci, ki kupujejo te revije in z oglasi. Seveda pa je razmerje zelo različno glede na revijo. Poglejmo si oglaševalski uh, trg. Gospa predsednica, omenili ste, ste že številke. V zadnjih 30 letih se je tiskani delež eh, oglaševalskega trga uh, razpolovil. Iz 69 odstotkov je padel na 30 odstotkov za revije in časnike. Skupaj televizija je potrojila svoj delež v tem istem obdobju, zato se nam zdi še bolj neverjetno, da direktiva AVMS predlaga uh, zmanjševanje ovir za uh, televizijo kot uh, takšno. To se nam ne zdi primerno, glede na to, kakšen delež uh, imajo spletni oglaševalski prostor nas verjetno ne bo odrešil. In nekateri verjetno poznate študijo Morgan Stanley, ki je bila pred kratkim objavljena. 85 centov vsakega novega oglaševalskega dolarja eh, na spletu eh, Roma v žep eh, bodi si Google, bodi si Facebooka. Tako da ostali nimamo od tega ravno veliko. trendi v prodaji revij eh, so videti bolje. Bralci eh, na našem trgu so zvesti in z veseljem kupujejo veliko naših revij, kar pomeni, da se lahko na njih eh, zanesemo, kar se tiče naših dohodkov, bolj kot pa na oglaševalski denar. Proizvodi, ki vsebujejo veliko oglasov, so proizvodi za oglaševalce, ne za uporabnike. In eh, če bodo ljudje še naprej kupovali naše revije, potem eh, bomo še naprej dobro eh, delali. In to je pomembno upoštevati, ko razmišljamo o prihodnosti naše industrije. Ne smemo preveč improvizirati oziroma zganjati depresijo, kot to predvideva naslov te konference. To je neka nova resničnost, ampak marsikdo na njo gleda zelo pozitivno. Sedaj pa je drugi del mojega prispevka. Ni v naravi svobodnih eh, medijev, da bi zahtevali darila eh, od politikov. Ne, pričakujemo zgolj eh, neko regulativo, okvir, ki nam bo omogočil enake pogoje. In mislim, da se je marsikaj dogodilo v zadnjih mesecih, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. In eh, zato bi se vam rad zahvalil za vaše delo. Mislim, da smo naredili veliko korakov naprej, zato da bi zagotovili enake pogoje, o katerih je pred kratkim govoril Mike. Eh, enake pogoje za evropska podjetja, zato da bi zagotovili eh, pošteno konkurenčnost globalno gledano. Vsi bomo morali upoštevati enako zakonodajo na področju avtorskih pravic vsa podjetja bodo v prihodnosti plačevala enake davke. In Evropa sedaj bolj diferencirano eh, pristopa k reševanju eh, vprašanja digitalnih monopolov in eh, nekaj tega dela smo že videli. Pripričani smo, ne zgolj kot predstavniki založniške industrije, da bomo lahko razvili konkurenčno digitalno industrijo tukaj v Evropi. Pri tem mora biti sama vrednostna veriga odprta za konkurenčnost, za konkurenco in vsi moramo spoštovati eh, ista pravila kot založniška hiša. Seveda upoštevamo uh, zakonodajni okvir, v katerem delujemo. Mislim, da mora ta okvir zagotavljati založnikom, da še vedno igrajo svojo vlogo v delujoči družbi. Ne smemo pozabiti, da večina novinarjev dela za založniške hiše. V Nemčiji to velja za dve tretjine vseh novinarjev ti novinari ne delajo v televizijskem sektorju oziroma ne delajo za spletne platforme, kot sta Google in Facebook. Ne, delajo za založniške hiše. In na vkljub napovedim iz leta 1990, uh, eh, Mike je govoril o tem, uh, eh, blogeri in posamezni novinari niso prevzeli vajeti na to industrijo. Še vedno so novinari, ki delajo za založniške hiše, tisti, ki zagotavljajo kredibilne informacije, zagotovijo eh, tudi neodvisno poročanje in zagotovijo kredibilnost virov ta kakovost pa zahteva svojo ceno. Nič ni eh, poceni, zato potrebujemo finančno podporo, ki jo zagotavljamo mi, založniki. In eh, to zavezo lahko ohranjamo zgolj, če se zagotovi eh, refinanciranje. V analognem svetu je bilo to mogoče praktično za vsakega založnika, kot sem opisal, ampak v okviru interneta pa je situacija precej za, bolj zapletena in Max je že predstavil nekaj številk. Ustvarjanje vsebine prav tako zahteva finančne investicije. Tudi spletno novinarstvo je drago, tudi spletno novinarstvo nosi sabo stroške, ampak refinanciranje je zapleteno, zato ker je eh, oglaševanje cenejše na spletu in eh, teže zagotoviti dohodek od prodaje, zato ker je veliko eh, informacij na spletu brezplačnih, zato je težko generirati denar pridobivati denar, glede na vsebino. Veliko je oglaševalskega prostora, kar pomeni, da so cene oglaševanja precej niže kot v analognem svetu. Oglaševalski denar torej ne zagotavlja vedno stabilnega uh, modela podjetij. Za internet je veljavno še nekaj. Ko se je začela digitalizacija, uh, se je pojavljalo vedno več umeznikov, ag agregatov, uh, Eh, posrednikov in tako naprej. Nekateri so se razširili, tako kar se tiče števila eh, uporabnikov, kot tudi kar se tiče eh, vsebine, kot sem dejal, 85 centov enega dolarja oglaševalskega denarja Roma v žepe dveh podjetij uravnotežiti je treba distribucijo dohodkov v tej eh, verigi in zagotoviti, da bo vse skupaj potekalo pošteno. Mi vlagamo veliko v ustvarjalno vsebino, drugi pa uporabljajo to vsebino in na podlagi te vsebine služijo veliko denarja. Seveda, uh, vsi nekaj zaslužimo pri tem, ampak uh, posredniki zaslužijo precej več kot pa mi. To torej ni situacija, v kateri pridobijo vsi na enak eh, način, kar pravijo nekateri. Ne, ta situacija je asimetrična in nepoštena. Mi si želimo skleniti eh, sporazume o licenciranju s temi posredniki, tako da bomo kompenzirani. Ampak zato potrebujemo zakonodajni okvir, ki zagotovi ustrezno varstvo avtorskih pravic za naše proizvode, tako da bomo imeli podlago, na kateri se bomo lahko pogajali. Predlog komisije eh, o direktivi o avtorskih pravicah bi lahko predstavljal ta pravni okvir in to je absolutno eh, potreben korak eh, naprej, tako da podpiramo predlog komisije. Kot nemško podjetje imamo nekaj izkušenj z nacionalno rešitvijo, ki poskuša rešiti to vprašanje. Nemčija je uvedla eh, to pravico leta 2013, tako da smo imeli nekaj časa, da smo se naučili, kaj deluje in kaj ne deluje. Nemško pravo je pošteno rečeno težko izvajati, sploh zaradi uh, velikosti tistih, s katerimi želimo uh, skleniti sporazum o licencah. Temu se je treba izogniti na evropski ravni, gospa predsednica, zato je treba na evropski ravni uvesti učinkovito orodje, ki ga bomo lahko izvajali eh, v sodelovanju z monopolističnimi platformami, kar se tiče naprimer eh, upravljanja eh, s pravicami. Tekom razprave se lahko vrnemo k temu vprašanju in morda bi lahko odpravili tudi nekatere, nekatere napačne tolmačenja ne bomo uničili interneta, kot je dejal Mike, eh, povezave niso v nevarnosti, s tem ne bomo omejevali uporabnikov, ki želijo objavljati povezave in jih uporabljati, eh, s tem ne bomo eh, onemogočili dostopa do vsebine. Želimo si vaše podpore, poslanci in poslanke, najlepša hvala za pozornost. Grazie. Najlepša hvala. Tudi to je bil zelo zanimiv prispevek. Mislim, da so bile izpostavljene številne teme, zagotovo vsi eh, trije eh, prispevki vodijo k pomembnemu vprašanju. Kot eh, pravite, krize ni, kaj ti podatki kažejo, da je prišlo do spremembe odnosa do vsega, tudi seveda eh, digitalnih medijev, ampak eh, veliko je povpraševanja po eh, informacijah, zato pa je potreben tudi ustrezen okvir. Naj bo to zakonodajni okvir, naj gre tukaj za okvir ponudbe ali pa potrošnje. Potrebno je poskrbeti za lojalno konkurenco in zagotoviti je potrebno ustrezen položaj za eh, tiskane medije. Drugo vprašanje, ki, se, eh, ki ste ga zastavili, pa je eh, vprašanje kakovosti informacij. Ne gre zgolj za pluralizem, ampak gre za kakovost ponujenih storitev. Tukaj gre eh, seveda za eh, poklicne novinarje, za njihov položaj in pa za eh, dostop do informacij, kar je pomembno vprašanje tudi z vidika demokracije. Eh, spregovorili ste tudi o predlogu Evropske komisije. Kot veste, smo eh, v našem odboru eh, odgovorni za direktivo z tega področja, pa tudi avtorske pravice segajo v naše prostojnosti in ukvarjamo se eh, seveda tudi z drugimi temami povezanimi z digitalno strategijo. Sedaj pa bom dala besedo eh, kolegicam in kolegom, najprej kolegica Ferhajen, Julie Ward in potem Helga Trupel. Izvolite. Dan. Najprej bi se rada zahvalila vsem trem gostom. Mislim, da je bil to dober pregled eh, različnih stališč nasplošno. splošno. Eh, tukaj gre za položaj novinarjev v trenutnih eh, pogojih, eh, pa tudi za konkretne pogoje v zakonodajnih svežnih. Nekaj vprašanj pa po mojem mnenju še ostaje odprtih. Rad bi zastavila vprašanje predstavniku novinarjev. Pravični pogoji za novinarje. Vem, da je eh, vedno več eh, uredništev bilo nadomeščenih eh, z novinarji v svobodnem poklicu in to je sprožilo krizo med novinarji. Tukaj gre tudi za pogodbena razmerja. Zanima me, ali menite, da je prišlo do uh, izgube kakovosti. Ne pravim, da novinari v svobodnem poklicu slabše pišejo od stalno zaposlenih, ampak uh, zaradi tega, ker je uredništvo um, ehm, šipkejše, uh, eh, seveda uh, to vpliva uh, tudi na kakovost manje zaposlenih, namreč v uredništvu. lokalni in eh, regionalni eh, mediji. To je naslednjo pomembno vprašanje, v kakšnih pogojih eh, delajo ti mediji. O tem mislim, da ni bilo dovolj govora. Poročanje o lokalnih dogodkih in tako naprej. Kako gledate na situacijo? Potem pa imam vprašanje za gospoda Dvedensa. Ali pa lahko odgovori tudi kateri od drugih dveh kostov. Namreč. Eden izmed virov prihodkov uh, za tiskane medije so bili tudi mali oglasi, uh, oglasi za zaposlitev uh, in uh, za iskanje partnerjev in tako naprej. To je včasih predstavljalo del časopisov, danes se to objavlja na spletu. Eh, in eh, torej te eh, prihodke je prej zbral časopis, sedaj pa gre tukaj za prihodke založniške hiše in ne za prihodke časopisa ali tudi to vpliva na financiranje, na financiranje novinarstva. Ali pride do izravnave znotraj časopisa, založniških hiš eh, ali ne, če gre za prenos na to spletno raven, zanima me, eh, kako se razvijajo odnosi na tem področju. Govorili ste o razmeroma širokem spektru zakonodajnih določil, ki jih imamo trenutno na voljo. V tem odboru eh, smo bili hitro enotnega mnenja, namreč nespremljivo je, da je eh, davek eh, na dodano vrednost za medije na spletu višji od eh, davka na dodano vrednost za tiskane medije, o tem ni potrebno razpravljati. Potem pa je potrebno govoriti še o spodletelih eh, modelih, eh, ki eh, jih imamo trenutno na voljo za zaščito storitev in naj gre tukaj za knjige, glasbo. Seveda je potrebno priznati pravico do intelektualne lastnine in eh, pravice morajo biti enakopravne eh, tudi za izdajatelje eh, časopisov in revij. Zanimajo me bolj konkretni predloge. V Nemčiji smo namreč imeli pilotni projekt, ampak Založniške družbe so potem dejale, da se bodo odrekle svojim eh, pravicam, kajti eh, ne želijo eh, biti v slabšem konkurenčnem položaju glede na pritisk monopolov. Kako želite to situacijo izboljšati? Posredniki, prenos te pravice na posrednike, kako si to predstavljate? tako eh, da bi se učinkovito eh, uprli monopolu eh, posrednikov in pa velikih deležnikov. Vse to so zelo zanimiva vprašanja. Kolega Malteze. Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti tem predstavitvem. 35 let sem bil novinar. Eh, kot sem bil še mlad, sem sodeloval eh, pri velikih eh, časopisih in zaradi tega sem lahko takrat bil dober novinar. Dobro sem bil plačan in dobro sem sodeloval z svojim urednikom, ki mi je omogočil tudi, da sem pisal o zelo različnih zadevah. Danes mladi več nimajo takšnih pogojev in to je dejstvo internet je pač vse spremenil. In ne vemo še natančno, kako se je vse skupaj spremenilo. V 20. oziroma pred 20 leti je e, bila vloga tiskanih medijev zelo pomembna pri e, sprožanju javne razprave. Danes imamo nove medije, In uh, ti mediji iracionalno vplivajo na javno razpravo in to uh, v vedno večji meri ugotavljamo. Vendar pa smo tudi v neke vrste uh, prehodu in to zanima nas uh, kot zakonodajalce, kajti po eni strani imamo občutek, da so uredniki uporabili to prehodno obdobje, da bi odzeli pravice novinarjem, še prav posebej mladim novinarjem. da ne gre zgolj za revolucijo, ampak za poskus, da bi uporabili to revolucijo za to, da omejijo eh, tudi eh, neodvisnost novinarjev. To eh, se seveda jasno kaže tudi v tej gospodarski situaciji, v kateri se nahajamo in v kateri morajo mladi delati. Potem eh, pa je potrebno spregovoriti tudi o pomankanju zakonodaje, zaradi tega, ker je težko sprejemati zakonodaje za področje, eh, ki se, zakonodaje za področje, ki se tako hitro spreminja. Nemogoče je, da 85 odstotkov eh, dobička od oglaševanja prejme Google in da ta ne plačuje davko, ko bi jih moral plačevati. Eh, ni spremljivo, da nimamo odgovornih eh, za vsebino na internetu. Če sem odgovoren za vsebino v eh, časopisih, potem sem odgovoren tudi za vsebino pisem, ki jih objavim, pisem bralcev. Če sem odgovoren za YouTube, pa nisem odgovoren za nič. Moj članek ki eh, sem ga objavil v eh, La Republiki, torej v eh, italijanskem časniku. Če torej, pošljem tak članek La Republiki, potem je lahko ta sprejet ali pa zavrnjen. Če ga pošljem spletni strani, potem eh, se ne bo zgodilo nič. Eh, zaradi teh novih tehnologij se je vse skupaj spremenilo. Potem mm, pa sem želel zastaviti tudi vprašanje eh, glede gospodarskih vidikov. Nihče v tiskanih medijih ne meni, da so kopije Frankfurterja uh, enake kopijam uh, eh, časopisa Bild. Uh, La Republika uh, se lahko kosa z številnimi pomembnimi uh, časopisi. Ampak zakaj na internetu ne razlikujemo uh, med uh, recimo branjem reportaže na desetih straneh na temo Irana in pa med uh, spremljanjem prepirov med uh, najbolj slavnima osebnostmi tega meseca. Torej, neka določena razlika vendarle obstaja in eh, tudi eh, ciljna publika je izjemno raznolika in to eh, je v tiskanih medijih že zelo dolgo znano. Kako, količina ne more biti pomembnejša od kakovosti. Najlepša hvala. Ja, kot vidite, so to zelo pomembna vprašanja. In potrebno je razmisliti o vsem tem, o tem moramo razmisliti skupaj. To je zelo pomembno tudi eh, zaradi eh, kakovosti eh, demokracije, ne zgolj zaradi zaposlenih v tem sektorju. Julie Ward in potem Helga Trupper. Najlepša hvala za te zelo zanimive predstavitve. Mislim, da je zelo zanimivo. In zelo pomembno, da govorimo o tem eh, danes. Eh, zelo vesela sem bila, da ste govorili o etični uporabi, ne le, da potrebujemo etično novinarstvo, potrebujemo etično bančništvo, podjetništvo in tako naprej. Torej, eh, ta dimenzija je izjemno pomembna in o njej bi se morali pogosteje eh, pogovarjati. In eh, zanima me, To, kar se mi zdi eh, še prav posebej pomembno za nas, gre za pismenost eh, v povezavi z mediji. Številni mladi, ki odraščajo, eh, sploh ne morejo ocenjevati kritično vsebine, ki jo prebirajo. Ne spregledajo rasističnih sloganov populistov ki zastopajo zelo rasistična mnenja. Primer eh, je bil umor eh, Joe Cox, eh, političarke, ki sem jo poznala in ki je imela pred seboj zelo svetlo prihodnost. desničarski eh, skrajneži eh, in njihova mnenja eh, so se pojavljala v eh, časopisih leta in leta tik do referenduma in potem je prišlo do tega umora. To zagotovo ni na ključe in zato mislim, da nas čaka še veliko dela pri delu z mladimi, z skupnostmi, celo generacijo. Eh, mladih imamo, ki eh, ne razumejo eh, pravic eh, in pa obveznosti nacionalne demokracije, kaj šele evropske demokracije. In to je pomembno vprašanje. Jaz delam z mladimi in sodelujem z tiskovnimi središči na nizozemskem za mlade. Tam imajo zelo zanimiv projekt, skušajo organizirati srečanja s političnimi predstavniki na lokalni, na regionalni in na nacionalni ter evropski ravni. Skušam sodelovati z njimi in jim razumljivo predstaviti delo, ki ga upravljamo tukaj v Evropskem parlamentu. Pri tem sodelujemo. Preden eh, sem eh, začela eh, z delom v parlamentu, sem. Eh, sodelovala pri umetniškem projektu, ki je pravzaprav povezoval uh, viktorijanski sodni primer z projektom, uh, z novinarskim projektom in dva uh, mlada sta. Uh, Dva mlada predstavnika sta odšla na sodišče na univerzi, kjer je bila ponovno odigrana scena iz Voktorijanskega sodišča in potem sta o tem napisala članek. Potem je tukaj projekt uh, eh, Cafe Café Babel, uh, torej Babilonska kavarna in uh, tudi to je zanimiv projekt za mlade. Mislim, da uh, obstaja uh, zanimanje uh, za novinarstvo in mislim, da uh, moramo storiti veliko več na tem področju. Eh, želela sem zastaviti tudi vprašanje v zvezi z žvižgači, kako pomembno se vam zdi to. Eh, poleg tega pa bi rada govorila o vprašanju eh, brezplačne razdelitve časopisov na letalih, na postajah in tako naprej. Pogosto gre za uh, skrajne časopise, recimo uh, The Sun uh, se raznaša uh, v domove uh, po Združenem kraljestvu, vstopa skozi zadnja vrata in v mojem volilnem okrožju je to zagotovo najbolj osovražen časopis. Torej gre za vprašanje brezplačnih informacij. Um, in uh, zatrditev, da naj bi to bile novice in da nam jih nekdo zagotavlja brezplačno. E, potem pa je tukaj še vprašanje novinarjev v Turčiji. Kurdska uh, skupnost zagotavo ne more uh, diaspori in pa preostalemu svetu uh, povedati, kaj se dogaja zaradi fašističnega pristopa do medijev v tem trenutku. Tukaj gre za moč novinarstva. Resnica in znanje naj bi bila pomembna in močna, ampak potem ti novinari sedaj ne bi bili v zaporu, kaj ti želijo uh, poročati uh, o dejanski situaciji. Zato pa so nevarni enostrankarskemu sistemu v državi. Najlepša hvala, Helga Trupel. Eh, hvala lepa za predstavitve naših gostov ko je Evropska komisija objavila svoj predlog glede eh, reforme avtorskih eh, pravic, eh, sem bila skeptična glede avtorskih pravic za založnike. Sedaj ste dejali, da vi tudi tega ne želite. Mislim, da obstaja obveza, da razlikujemo med ohranjanjem eh, prostih povezav eh, in pa eh, med določanjem aktivne vloge posrednikov, ki so de facto založniki. Torej, mislim, da moramo med tema dvoma pojmoma jasno razlikovati in zanima me, ali lahko v tem trenutku res definirate, ali igrajo aktivno vlogo. vidim tudi splošen problem, da želimo eh, po eni strani eh, svoboden internet, po drugi strani pa dober nadzor nad eh, monopoli. Kako to povezati? To mislim, da je zelo pomembno politično vprašanje.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 vsebini skoraj, da časopisov se lahko pojavita na spletu in sicer brezplačno. In to je seveda problem, kaj ti to vpliva na eh, posrednike. To jih spodbuja k temu, da počnejo, kar počnejo. Drugi problem pa je, da je bila vsebina brezplačna. Zato me zanima, kakšna je prihodnost plačane vsebine in kako bi lahko to vlogo okrepili. In potem imam še posebno vprašanje za gospoda Holdnesa. Eh, gre za predlog komisije glede avtorskih pravic. Ali ste zadovoljni s predlogom z vidika eh, novinarja ali bi radi kaj dodali, kako bi bila situacija pravičnejša do novinarjev, kajti rečeno je bilo, da potrebujemo oboje, namreč pravičnejšo situacijo za novinarje. Eh, in pa uh, boljšo ravnotežje med založniki in posredniki. Ampak eh, doslej eh, temu ni bilo tako in uh, to je tudi problem nemške zakonodaje. Grazie. Io mm, adesso darò la parola. Najlepša hvala. Sedaj bom dala besedo komisiji in rada bi povedala dvoje. Prvič, ta tema eh, se mi zdi zelo pomembna in strinjam se z pripombami številnih kolegov. Zanima me vaš eh, pristop eh, k iskanju nove odgovornosti spletnih platform to smo že pogosto slišali, gre za odgovornosti urednika. Trenutno eh, uredništva eh, zbirajo, izbirajo vsebine, pregledujejo vsebine in tako naprej. In to je zelo občutljiva tema, ko govorimo o spletu. In eh, predlogi, ki jih je podala pripravljalka mnenja eh, in eh, predlogi sprememb eh, so omogočili precejšen napredek, ampak to je tema, ki nas še zmeraj izjemno skrbi. Pozdravljam tudi, da ste omenili možnost prevzema večje odgovornosti, ko gre za sovražni govor, za napad na mladoletnike in tako naprej. Potem pa je tukaj eh, še drugo vprašanje in tukaj govorim predvsem eh, gospodu Dödensu, eh, ker je eh, zato, da je uredništvo v krizi, da so uredniki v krizi eh, in da se morajo eh, prilagoditi spremenjajoči se situaciji, vendar pa imajo novinari resne težave, gre tudi za eh, težave z konkurenčnostjo, vendar pa to ne sme uh, Eh, pomeniti, eh, da bo zaradi tega eh, dobiček tiskanih medijev upadel. Torej gre za neke vrste boj med tiskanimi mediji in pa internetom. Tudi vsebina na internetu mora biti kakovostna. Zanima me, ali ni eh, tukaj eh, določenega nesorazmerja. Sedaj pa dajem besedo eh, komisiji in sicer predstavniku GD eh, Connect. Eh, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Ja, mogoče samo nekaj točk za vidika Evropske komisije. Seveda je razprava zelo pomembna za politiko Evropske komisije eh, na področju medijev, s tem se ukvarjamo v GD Connect, še prav posebej pa z predlogi, ki smo jih ravno kar predložili eh, na temo avtorskih pravic in revizije te zakonodaje. Seveda smo šele na začetku zakonodajnega postopka in eh, zagotovo se bodo pojavile priložnosti za nadaljno razpravo. govorci so že omenili, da je pomembna tako avtorska, kot tudi založniška dimenzija. Potem je potrebno upoštevati ustvarjalce in pa ulagatelje. To je v središču naše politike e, in tudi v središču našega predloga na temo avtorskih pravic. In to je mogoče najnovejši eh, del eh, predloga, eh, ki smo ga predlagili. Gre za posodobitev zakonodaje, gre za vnašanje novosti. In to je zelo pomembno, zato ker verjamemo, da je v trenutni gospodarski situaciji zelo pomembno, da zagotovimo eh, spoštovanje eh, avtorskih pravic, eh, zato da bi zagotovili tudi ulaganja. In veliko razprav se je že začelo. Tukaj ne gre za zaščito založnikov kot takšnih, ampak gre za podporo vlaganjem kot eh, takšnim. In eh, to je pomembno, zato da bi razumeli našo argumentacijo. Kar smo eh, predložili v tem predlogu je nekaj, kar že obstaja na drugih področjih kreativne industrije. Gre za tako imenovano povezano pravico, torej pravico, ki je eh, povezana eh, z vlagatelji eh, v vsebino v medije in to smo zelo jasno zapisali v tem predlogu. Odločili smo se, da bomo podali ta predlog za to, da bomo podali ta predlog za to, ker imamo uh, že izkušnje iz Španije in uh, Nemčije. Uh, špansko in nemško pravo je nekoliko drugačno uh, z tehničnega vidika od uh, predloga uh, komisije, vendar pa smo se odločili, da bomo podali ta predlog za to, da bi upoštevali specifično vlogo medijev na spletu, torej Na vse zadnje je tisto, eh, o čemer sedaj govorimo, eh, razvoj eh, interneta. In prišlo je do uporabe vsebin na spletu in sicer se ta vsebina uporablja. Tukaj govorim na splošno o vseh eh, ponudnikih eh, storitev, ne zgolj eh, obrskanju po spletu. Je uporaba vsebin takšna, da se uporabljajo delčki informacij in to je specifično za to vrstno vsebino na spletu. In na to se želimo odzvati. Rečeno je bilo že, ampak upam, da smo to jasno zapisali v predlogu, da uh, tukaj uh, ne gre uh, za uh, povezave v uh, avtorskih pravicah, ne gre za to, kar pokrivajo ali pa ne pokrivajo avtorske pravice. E, imamo že. Uh, pravo eh, za eh, določanje tega, eh, v kolikšni veri je kopiranje majhnih delčkov povezano z avtorskimi pravicami. In tega ta predlog ne bo spremenil. Torej, verjamemo, da je to zagotovo predlog, ki prinaša veliko novosti, o njem lahko razpravljamo, ampak. ne strinjamo se z določenimi kritikami, eh, ki so bile izrečene na račun tega predloga. Seveda pa bomo o tem še razpravljali v prihodnih tednih in mesecih. In še eno, glede izuzema odgovornosti uh, internetnih ponudnikov oziroma spletnih ponudnikov. To bo tema, o kateri bomo še razpravljali, ko bomo govorili o avtorskih pravicah. Ne gre toliko za vsebino uh, časopisov uh, na spletu. Mislim, da. Eh, Google News nikoli ni menil, da bi lahko uporabil uh, vsebino časopisov na spletu zaradi te uh, izjeme uh, za prevzem odgovornosti. Mislim, da je to bolj razprava o pogojih uh, avtorske zaščite časopisnih vsebin na spletu gre tudi za vprašanje, kako uporabljati to vsebino glede na predhodno avtorizacijo ali neautorizacijo. O tem bomo zagotovo še podrobneje razpravljali tekom eh, postopka. Vendar pa cilj te politike presega zgolj eh, položaj založnikov in pa novinarjev. Mislim, da eh, lahko z avtorskimi pravicami sedaj zaključim. Samo še ena točka. Glede eh, direktive o audiovizualnih storitvah eh, izražena je bila določena zaskrbljenost, da eh, nova pravila glede eh, oglaševanja lahko negativno vplivajo na eh, časopisno industrijo. Eh, mi ne verjamemo, da je temu tako, kaj ti. Te 20 odstotna omejitev oglaševanja se je spremenila le do tolikšne mere, da bo omogočila boljšo porazdelitev oglaševanja eh, preko dneva, vendar pa ne bi smela voditi v eh, povečanje oglaševanja. In eh, zaradi tega mislim, da ne bo negativnih posledic eh, za eh, časopise. Ampak to smo že razložili ob prejšnjih sejah. No, in to je to, mislim, da to je bila zelo zanimiva prva razprava. In mislim, da bomo imeli še veliko priložnosti, da o tem razpravljamo. Lepa komisiji, zdaj pa prosim goste, da odgovorijo na vprašanje. Kdo bi rad začel? Right. Um, <laughs> no. Hvala lepa. Približno eno uro bom odgovarjal. No, no, ne bom. Torej, v obratnem vrstnem redu. Moje vprašanje za me. Ena glavnih napak v nemški zakonodaji je, da ni bilo specifikacije plačil za novinare. V tej povezavi ljudje govorijo o seveda podpori komisije. Naložbam, avtori tudi investirajo veliko delo, leta nizko plačanega dela, da bi se bi dobili ugled kot novinar s svobodnim poklicom. Lahko delate precej časa račun, ko potem ne najdete nikogar, ki ga bo objavil. To je torej tudi naložba. In potem komisija predlaga, da naj ne bi vplivali na pravice avtorja. Predlog to pravi, vendar pa tako pravi tudi mednarodno pravo, ki je podalo pravice glasbenikom pri snemanju. Če želite uporabiti določen no glasbo pa se morate pogovoriti z avtorjem, preden se pogovarjate z drugimi in Evropska federacija novinarjev se boji tudi podobnega učinka pri novinarjih. kar se tiče sorodnih pravic. Če se bo ta predlog sprejel in če bo kdo našel dober način proti monopolu, potem je ključnega pomena, da se vključi pravica do posameznih novinarjev, da dobijo tudi svoj delež prek eh, družb, ki se ukvarjajo s kolektivnimi plačili. Potem pa Julie Ward. distribucija Sana v Liverpoolu, to je pa res neumno. In potem, da bi naj manipulirali svoje število prodanih izdaj s temi brezplačnimi izvodi. Da, to je neumno, žigači. Nujno je, da novinari lahko pridajo, da žigači lahko pridajo novinarjem, podajo svoje informacije, ne da bi žrtovali svojo kariero in življenje. Boje mora biti anonimno. V tem kontekstu me zelo skrbi nedavno zakonodaja iz Westminstra, britanskega parlamenta, kar se tiče nadzora in kar se tiče razvoja v isti splošni smeri, na širše gledano. Strinjam se z Rossom Andersonom iz Cambridgea, da bi novinari se morali držati tehnologije bronaste dobe, kar se žvižgačev tiče. lahko že kakšno poveste, v katerem pa boste. Mm, ne pa torej, kdaj točno, tako da mm, ne more nihče preprečiti tega srečanja. No, malo sem zašel s poti. Tehnologija v šolah. To morda potem vodi tudi do razumevanja politike in manipulacije v vseh nekaterih državah. Malteze. Hvala lepa. Aha, ni vas, ni vas več. No. Strinjam se skoraj z vsem, kar ste dejali. Gospod Ferhajen. Kar se tiče upada kakovosti, mislim, da so stališča različna v tiskanih medijih. Če delate za lokalni časopis v Londonu, je to zelo drugače, kot če delate za enega uspešnih burdinih potrošniških naslovov. V Združenem kraljestvu so lokalni mediji zelo prizadeti. Kolegi, ki delajo pri enajstih lokalnih časopisih na jugu Londona, ki so odgovorni za poročanje trem, štirim milijonom bralcem, so nedavno stavkali, ker je uprava želela znižati število novinarjev. Mislim, da bi naj bilo osem novinarjev za enajst časopisov. Če je nekaj, kar se dogaja, ne samo, da se znižuje število novinarjev, celo delajo za zelo, zelo nizke plače, kot sem dejal, pa čupajo, da bodo potem kasneje našli bolje plačeno delo. To je bila težava že zadnjih nekaj let, sedaj pa je še slabše. In to omejuje, kdo lahko postane novinar, samo če očka in mamica lahko plačata za šolanje in za kakšno ogledno prakso, lahko potem postanete novinar, ki sam preživi. Še nekaj, kar se dogaja, novinarji vseh vrst, še prav posebno najbolj uspešnih publikacij, pa skušajo dobiti večji delež dobička. Plačila, za katera se je parlament odločil, da bi lahko uporabili, želijo preusmeriti. Združeno kraljestvo kot primer. Vse pravice bodo prenešene. Rupert Murdoch bo avtor vašega dela ali pa ne boste delali. Torej, to je bila ponudba zemlje ali pusti. In potem komisija, kar se tiče preglednosti, to je zelo dober korak. Mislim pa, da moramo iti dlje in moramo še prav posebno, kar se tiče ustvarjanega dela, novinarstva. se s tem ukvarjati. Pogodbe, ki nam jemljajo plačila, za katera se je parlament odločil, da bi jih morali imeti. Hvala. Hvala lepa, gospod Holdenes. Kdo pa sedaj? Gospod Dudens, prosim. Um. Hvala lepa. Gospod Farhajen, vaše pripombe so ustrezne. Kupite pač časopis, revijo, dobite pa vse, seveda vse oglase tudi, potem nepremičninske oglase, tombirske oglase, zmikarija, karkoli že. Gre pa sedaj seveda tudi za proces ločevanja, ko bi lahko dobili vrdniške vsebine brez oglasov ali brez malih oglasov. In v analognem svetu je seveda lahko prodati proizvod v digitalnem pa individualnih proizvodov ni prav lahko prodati posameznikom in potem to tudi ustrezno oceniti. Kajti veliko je so presplačnih informacij na internetu in je težko prepričati potrošnike, da bi plačevali. Časopisi so postali veliko tanjši kot nekdaj. Mi kot izdajatelji revij nas to ne zadeva toliko, ker nismo imeli toliko malih oglasov v revijah, vendar pa odziv veliko izdajateljev je bil, da če obstaja digitalni trg za malo oglasov, potem moramo investirati v to. Imamo socialna mreža za poslovne stike in saj delno je to povezano s tem razvojem dogodkov. Potem pa drugo vprašanje, gospod Ferhajn, kar se tiče pravic izdajateljev. Res je, v Nemčiji je nemški zakonodajalec leta 2013 uvedel avtorsko zaščito za izdajatelje. Morda se boste spomnili, kako se je to razvijalo. Nekateri izdajatelji, tudi moje podjetje, je postalo del kolektivne družbe po tem zakonu VG Media in to podjetje je uveljavljalo naše pravice kmalo zatem se je Google odzval in je dejal, da so vsi izdajatelji VG Media morali eksplicitno izuzeti zahteve za nadomestila. Sicer bi Google znatno skrajšal vsebine, ki jih pokaže pri iskanju. Izdajatelji so potem morali sprejeti zaradi velikanskih finančnih posledic in zaradi velikanskih izgub katerimi so se soočili ta predlog. Potem je organ za nadzor, nad kateri dejal, da je vse lepo in prav. Tako, da nemška rešitev ni zadovoljila vseh ciljev zakonodajalcev, ko so pripravljali to zakonodajo. Mi, Burda, smo potem prenehali s pogodbami z VG Media, da bi poslali signal Bruslu, če se želite izogniti tej usodi tudi v Bruslu, potem se morate skušati izogniti nemškim napakam, dobro, slabostim, kar se tiče zakonodaje. Pozni smo že, vendar pa seveda vam lahko z veseljem še upišem, kakšne so razmere v Nemčiji, kakšne so evropske rešitve, kakšne bi lahko bile po našem mnenju, ki bi lahko bile bolj učinkovite, kot je bila nemška zakonodaja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, von Abentrot. Hvala lepa. Hvala lepa za vse vprašanja. Naj odgovorimo nekaj vprašanj. Najprej, kar se tiče direktive AMVS. Najprej uredniška odgovornost, kako se ukvarjati s platformami za razširjanje videov uredniška odgovornost glede teh platform mora biti jasna, kajti to je nekakšen filter, nekakšno ščitijo, nekako ščitijo osebine in moramo zagotiti to, kar je uvedla direktiva o e-trgovini, kako ravnati prek platform s temi osebinami. Potem pa še ena pripomba, 20 odstotno pravilo, Evropska komisija. Naredili smo analizo z naše strani in mislimo, pripričani smo, da je fleksibilizacija pravila 20 odstotkov, kot imamo to sedaj v direktivi, direktivi AVMS, imela negativne posledice za oglaševanje v sektorju tiskanih medijev. Zato bi radi ta del ohranili tako, kot je sedaj v direktivi AVMS. Potem pa medijska pismenost. Veliko je projektov po Evropi, in verjetno je dobro zamisel združevati zadeve in jih narediti še bolj učinkovite. Torej, v različnih državah članicah imamo tesno sodelovanje s šolami, časopisi, sodelujejo, kažejo otrokom, kako brati časopise, berejo člane, članke za njih, tako da stvari lahko še izboljšamo stvari se že dogajajo, ampak lahko jih še izboljšamo in to je dobrodošla pripomba. Avtorske pravice. Sebastian Duden si o tem že veliko povedal, tako da se zahvaljujem za to priložnost, da smo bili danes tukaj, da smo lahko izrazili nekatera od svojih mnen. Upam, da ste videli, kako se razvija sektor tiskanih medijev, kakšni so izzivi, kako jih lahko premagamo. Hvala lepa za to izmenjavo. Hvala lepa vsem gostom. Mislim, da je bila predstavitev vaših interesov zelo jasna. To, česar si želite. Sedaj smo spet pri naših notranjih sporih. Veliko je akterjev, veliko interesov. Trdo bomo delali v naslednjih tednih in mesecih na tem. Hvala lepa, da ste bili z nami in hvala lepa, da ste podali svoje izjave, pripombe. Tako, sedaj pa nadaljujemo z našim dnevnim redom. Hvala. Dragi kolegi, lahko nadaljujemo z našim delom. Samo še dve točki imamo. Preden preidemo na razrešnico, naj vam povem, da kolega Čampac, ki danes ne more biti z nami, ker je spolev, ne more govoriti, je prehlajen. In ker ni kolega iz EKR, ki bi ga lahko nadomostil, vas prosim, da bi prihodnji teden obravnavali njegovo poročilo, eh, vendar pa bomo imeli zelo malo časa za to, ker imamo že zelo natrpan dnevni red. Tega nisem vedela doslej, Eh, moramo pa imeti potem krajši rok za uložitev predlogov sprememb. Eh, nimamo druge možnosti. Dva dni po predstavitvi bo rok za uložitev predlogov sprememb. Kaj ti ni predstavnikov skupine IKR e in tudi ni kolega poročavca? Sedaj nam je sporočil, da se ne more udeležiti seje, tako da je edina možnost, da to predstavimo na naslednjo sejo. Dobro, če se strinjate. Uh, Potem prehajam k razrešnici eh, za leto 2015. Dobro veste, da sem poročevalka oziroma pripravljalka mnenja. videli ste predlog, ki, podala, ki sem ga podala na to temo. Posebej moramo spomniti, kako je bilo leta 2015 drugo leto izvajanja uh, večletnega uh, programa in že od leta 2015 naprej se zavedamo, da določeni programi uh, nimajo dovolj finančnih uh, sredstev. Uh, Eh, predvsem programi, eh, kot je recimo program eh, Kreativna oziroma Ustvarjalna Evropa. Tukaj še prav posebej govorimo o podprogramu kultura, potrebno je okrepiti proračun, kar zadeva Erasmus. Je leta 2015 bil prekinjen v Grčiji program za mlade, potem pa so bila plačila obnovljena aprila 2016, kar pozdravljamo. Potem je tukaj EAC, Izvajalska agencija za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo. Opravlja zelo pomembno delo pri izvajanju uh, teh programov, pri poenostavitvi programov, vendar pa številni deležniki še zmeraj menijo, da je birokracije preveč. E, obstajajo tudi e, težave z uporabo e, sistemov. Pomembno se je seveda pogovarjati z eh, deležniki. EACA je v letu 2015 eh, pri eh, izvajanju plačil veliko sredstev namenila v rezervo, predvsem ko gre za mlade in pa za kulturo. Mi smo se strinjali z EOC-o, eh, e da bi lahko nadomestitev upravičenih stroškov s pavšalnimi zneski zmanjšala eh, stopnjo napake na ta način, eh, bi plačila bolj gladko potekala. Vendar pa je tukaj še tema štirih evropskih šol v Bruslju, izmed katerih so tri uradno prezasedene in zaradi tega pozdravljam tudi odločitev belgijske vlade, eh, da v Bruslju eh, v šolskem letu 2019-2020 odpre peto evropsko šolo. Toliko torej o tem. Ehm, dolžina tega besedila je bila izjemno omejena, seveda lahko še vključim kakšen predlog. Um, poročevalci v senci ali pa skupine, ali imate kakšno pripombo? mislim, da je to leto 2015 razmeroma problematično, Petra. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia, uh, auch für deinen Bericht. Ich denk... Hvala lepa, Silvia, za tvoje poročilo. Te zgodbe o razrešnicah so veliko krat samo formalna, vendar pa vseeno lahko tu in tam še kaj predlagamo, tudi kar se vsebine tiče. Pravičeno si opozorila na to, da je število zavrnjenih prošenj tako, kar se tiče programa Ostanane Evrope in Evrope za državljane, vojo do tega, da lahko vidimo, da so sredstva preniska. To je ustrezen zaključek in zato moramo sicer povedati, da pozdravljamo, da smo sedaj povišali sredstva za Erasmus+, tudi zaradi odličnega pogajanja naših poslancev in poslank, vendar pa sredstva so še vedno preniska. Tudi tukaj moramo vedno znova zavračati dobre projekte, ker enostavno ni dovolj sredstev. In vaš čas razmišljam, ali bi v povezavi s tem morda lahko namignili še, da so sredstva, ki jih imamo sedaj na razpolago v Erasmus Plus, namenjena točno temu in ne moremo tega namenjati nekim čudnim zamislim o interrailu. To mi ni preveč všeč. Če pa že želimo to storiti, moramo dobiti dodatna sredstva. Ne moremo pa tako, kot sedaj komisija meni, sredstva za interrej nameniti iz programa Erasmus. To bi potem teh 200 dodatnih milijonov evrov znova izničilo. Potem spet ne bi imeli več, kot smo imeli do sedaj. Tako ne sme biti. To ni dobro za Erasmus Plus in za vse mlade, ki pridobivajo s tem programom in bodo lahko s tem nadrevali tudi v prihodnosti. Video, ki je s javno okazione. Ja, ja, seveda se strinjam, da je to tudi priložnost, da upozorimo eh, na eh, to eh, dimenzijo 17. Samo 50 Eh, milijonov uh, bo zagotovljenih za uh, leto uh, 2016. Torej, na vsak način tukaj ne gre za dodatna sredstva. Potrebno se je osredotočiti na cilje Erasmusa. Erasmus ne more biti neke vrste blagajna za financiranje vseh drugih projektov. Toliko o tem. Sedaj pa gospod Zdrojevski.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 odločamo o zelo nizkih vsotah in moramo reči, da smo začeli s porazom. V Junkerjevem načrtu so sredstva za kulturo znižali. In nismo imeli možnosti sodelovati pri teh skladih. Sedaj pa je kultura tudi del načrta, gre za torej ustvarjalno industrijo. Junkerov načrt bi naj torej tudi financiral to industrijo. Vendar pa nimamo še konkretnih navodil, kar se tiče financiranja. Imamo torej teoretično možnost, ki pa ni bila izkoriščena drugič. Obstajale so zamisli, da bi program Erasmus Plus zaprli, da bi z njim končali. To je bila seveda ekstremna zamisel. Sedaj smo ga rešili, ni več ogrožen, pa tudi finančna likvidnost se je izboljšala. To pa je seveda še vedno precej premalo. Ampak ne bi rad podcenjeval razmer, v katerih smo. Po vseh sporih z odborom za račun proračuna in Evropsko komisijo, vidimo, da čeprav se zelo zauzemamo, dobivamo zelo malo. Pri naših predstavnostih moramo izpostavljati, da gre za ustvarjalno Evropo, da gre za Erasmus, za Evropo za državljane, ter moramo tako zahtevati nova finančna sredstva za pilotne projekte. Poglejmo, kaj se bo zgodilo naslednje leto. Za naslednje leto imamo veliko boljši rezultat kot pri tem mnenju. Napredek pa ni zadovoljiv. Ni zadovoljiv, kaj ti? Sredstva, za katera smo prosili, ki smo jih zahtevali, so zelo nizka, kar se celotnega proračuna tiče. Niti letne inflacije ne pokrivamo s tem. In potem še zadnja težava, naložbe v kulturo. Mislim, da tukaj med komisijo in svetom prihaja do napake. Veliko vlad v Evropi ni dovolj ambicioznih. Ne želijo nameniti evropskih sredstev kulturi. V letih 2014 in 2015 je samo polovica vlad kulturo priznavala kot nekaj, kar potrebuje evropska sredstva. Grčija je bil slab negativen primer, vendar pa je takih primerov več, kjer kultura ni kot izjiv priložnost za naložbe. Poročilo pa dobro. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Torej bi rekla, da bom vključila nekaj eh, predlogov, ki ste jih podali. Tudi jaz bom eh, predložila kakšen predlog spremembe, seveda pa sem pripravljena sprijeti eh, tudi vaše pobude leta 2015 se, je bilo leto, ko se v ustvarjalni Evropi še ni uporabljal finančni instrument, eh, ki je stopil veljavo šele kasneje. Finančne instrumente seveda nujno potrebujemo in tudi eh, Evropski sklad za strateška vlaganja lahko uporabimo za to. Eh, tukaj gre tudi za zavezo, ki jo je dal Ettinger in sicer gre za uporabo sredstev novega finančnega instrumenta eh, iz Evropskega sklada za strateško vlaganje tudi za program Ustvarjalna Evropa, kar pa zadeva vse ostalo. Mislim, da imamo velik problem eh, z tretjim razdelkom, kjer eh, se nahajata programa Ustvarjalna Evropa in pa Evropa za državljane. Eh, kajti eh, skušali smo dvigniti zgornjo mejo eh, za razdelek, kajti v tem razdelku so tudi migracije. In zato so tukaj težave z finančnimi sredstvi. No, kar zadeva rok založitev predlogov sprememb, je ta decembra do 12. ure, 24. januarja pa bomo glasovali kot kar kolega Džambackega ni tukaj, eh, bomo njegovo poročilo predstavili na naslednjo sejo, eh, zato ne bomo imeli veliko časa za eh, uložitev predlogov sprememb. Prihodna seja bo 5. decembra od 15. do 18.30. Hvala lepa za vašo prisotnost in lep.